fangen wir an. Ja. Good afternoon, ladies and gentlemen. Lep pozdrav, kolegice in kolegi. Mislim, da lahko začnemo z današnjo sejo. Govorite lahko o vseh jezikih, vseh maternih jezikih, to, eh, zato obstaja tudi tolmačenje. 15 različnih jezikov je na voljo in eh, Dobrodošli torej na današnjem zasedanju. Žal smo začeli z osmimi minutami zamude, ampak eh, v ponedeljek popovdne je včasih težko, ker morajo kolegi priti iz različnih držav članic, ampak eh, me pa zelo veseli, da sta tukaj dva podpredsednika odbora oziroma podpredsednici Ana Gomeš in Iva Žuli pa tudi oba soporočevalca, gospod Kofort in gospod Ječek sta tukaj, pa še deset dodatnih poslancev, čeprav vidim. To pa se bo gotovo še izboljšalo, še več kolegov bo prišlo. Torej še enkrat lep pozdrav vsem skupaj. Za začetek morda nekaj uvodnih eh, opomp. Govorimo o vlogi pravnikov, računovodi in bančnikov pri panamskih dokumentih. Eh, To temo smo obravnavali že dvakrat, danes pa je tretji del te javne predstavitve. Z veseljem med nami danes eh, pozdravljam naše goste. Predvideli smo dva panela. Najprej prvi panel, pri katerem bomo obravnavali francoski primer. Prav zato med nami pozdravljam Patrika Sueja, ki je predsednik Societe General Banka in Trust iz Luksemburga. Potem pa so z nami še drugi gostje, ki jih bom eh, pozdravil kasneje. V drugem panelu bomo imeli goste iz Švice. Uvodoma naj povem, da sta dva gosta odpovedala prisotnost, o tem smo tudi že razpravljali. Dve eh, pomembni banki. Credit Suisse je, so odpovedali. Credit Suisse je povedala, da ni na voljo danes, so nam pa obljubili, da bodo odgovorili na vprašanje. In pa banka UBS 2. marca smo od njih dobili dopis in eh, tam so nam sporočili, da so pripravljeni priti na našo sejo ob kakšnem drugem terminu. Sam sem se prepričal glede tega, da je odgovorni, ki smo ga povabili na našo sejo, eh, žal zaseden, ni mogel priti na naše zasedanje iz osebnih razlogov. Namreč eh, v odboru takse je bil takrat, ko se je zgodil teroristični napad v Bruslju in takrat je bil poškodovan v tem eh, napadu, prav zato ne želi priti na zasedanje v Evropskem parlamentu. Je sicer zdrav, ampak je med drugim izgubil tudi enega izmed prstov in prav zato razumem njegove težave, torej žal moramo njihovega predstavnika tukaj odpovedati. Eh, Credit Suisse pa so odpovedali in poslali dopis, ki ste ga tudi dobili. Poleg tega smo dobili tudi odgovore strani portugalske, kolegica Ana Gomes je nekaj poslala, pa kolega Melo. Namreč eh, tudi na portugalskem so eh, odkrili nov primer in intenzivnost tega primera zahteva to, da se bomo s koordinatorji posvetovali o tem primeru. Koordinatorji so poslali tudi eh, vabilo predsedniku Junkerju glede njihovega, njegovega prejšnjega mandata oziroma njegove prejšnje službe. Preko njegovega urada so odgovorili, da bi raje našel kak drug termin za sestanek z nami, torej predvideni datum 9. maj, kot si lahko predstavljate, eh, ni na voljo. Prejšnji teden smo imeli tudi misijo za odkrivanje dejstev v Luksemburgu. To je tudi odmevalo v, eh, lokalnem, v lokalnih medijih, ampak kar precej bank je odpovedalo sestanke z nami, pa tudi kar nekaj pravnikov, ki eh, so nam na začetku pritrdili in ki so vključeni v dokumente Panama. Pogovorili smo se tudi z ministrom za finance, ministrom za pravosodje, pa eh, tudi z združenjem, eh, združenjem odvetnikov in združenjem revizorjev. kakšen je bil odgovor Luksemburga? Deljen. Po eni strani je vlada resnično poskušala povedati, da se trudijo boriti proti eh, pranju denarja. Povedali so nam, da dobro izvajajo ta, to novo zakonodajo, ampak dokumenti eh, Panama se bolj nanašajo na prejšnje primere. Torej, V Luksemburgu trdijo, da so sedaj brez napak, ampak razumejo, da so v preteklosti naredili veliko napak. Sedaj pa naj bi bilo vse v redu. Jasno je, da igra Luksemburg tukaj posebno vlogo. To ni očitno samo iz eh, panamskih dokumentov, kjer se omenja 403 posrednike. Poleg tega se omenja več kot 3000 eh, eh, takšnih slavnatih pomenit podjetij v Bahamih in v Kajmanskih otokih. Prav zaradi tega se zastavlja vprašanje, zakaj je bil tukaj izbran ravno Luksemburg in odgovor je relativno pretrost. Luksemburg je drugi, drugo največje središče za sklade na svetu. Poleg tega je tudi največje središče eh, za sedeže bank v Evropski uniji, seveda, oziroma v evrskem območju. Kot vemo, London ni v evrskem območju. Torej, iz izkušenj zadnjih 30 let dobro vemo, da ta praksa, ki je, je obstajala, da se tega ni obravnavalo pri eh, revizijah v Luksemburgu in tudi kje drugi. Toliko z moje strani uvodoma. Sedaj pa je najbolje, da kar začnemo. Čez dva tedna bomo opravili našo naslednjo misijo, ki bo odpravili se bomo v Washington, ZDA in v državo Delaware. Naši dokumenti in informacije, ki smo jih do sedaj odkrili, um, kažejo na to, da vsaj dve državi članici uporabljata ZDA na način, ki velja za davčne oaze. Sedaj bi lahko morda kar začeli z francoskim primerom. Prav zato lepo pozdravljam naše goste. Z nami je Patrick Sue, predsednik Societe General v Luksemburgu. Potem je tukaj tudi Sylvie David Chinot, globalno predstojnico IFS Compliance pri BNP Paribas in pa Anne Michel, ki je tudi tukaj, Le Monde iz Francije, je torej eh, novinarka v mednarodnem konzorciju preiskovalnih novinarjev. Z nami je tudi Albert Alo, namestnik direktorja pri podjetju Trackfin, to je francoska. Uh, služba za finančni nadzor. Potem pa je tukaj še Olivier Boutel Taft, predstojnik Accountancy Europe, pa tudi Paul Gisby, upravitelj, upravnik za davke in transparentnost. Dobrodošli. Ponavadi damo besedo najprej gostom, ki lahko podajo največ sedemminutni uvodni govor potem pa dobijo besedo naši kolegi, ki bodo zastavili vprašanje. Najprej dobita eh, besedo soporočevalca, gospod Kopov in gospod Ječek. Torej, besedo bi kar dal gospodu Patriku Sueju. Izvolite. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči, dame in gospodje, zahvaljujem se vam za priložnost, da predstavim stališče skupine Societe General v vašem odboru. Danes sem eh, predsednik upravnega odbora skupine Societe General, ampak eh, tukaj danes govorim kot nekdani generalni sekretar. To funkcijo sem upravljal do konca leta 2015 gre eh, za eh, spoštovanje eh, pravil in pa za davčna vprašanja. Poleg tega pa sem tudi neizvršni predsednik upravnega sveta skupine Societe General. In naša skupina v Luksemburgu deluje že 120 let, zaposlujemo 1400 oseb in zagotavljamo številne storitve za ulagatelje delujemo kot zakladnica, kot uh, zasebna banka in tako naprej. Uh, in uh, zato bom tudi spregovoril o vprašanjih povezanih z uh, panamskimi dokumenti. Rad bi odgovoril na uh, dve vprašanje in sicer, uh, kakšen je bil naš odnos z kabinetom Mossack Fonseca in uh, katere ukrepe smo sprejeli. Uh, Poleg tega želim pojasniti, v kakšnem pravnem okviru so potekale te dejavnosti, kateri ukrepi so bili sprejeti v boju proti eh, pranju eh, denarja in katere ukrepe je sprejela naša skupina, da bi zagotovila davčno skladnost eh, naših dejavnosti in da bi zagotovila spoštovanje davčnih zavez naših strank. Kar zadeva kabinet Eh, Mosak Fonseca. Naj najprej pojasnim, da eh, aktivnost eh, zasebne banke oziroma dejavnosti zasebne banke predstavljajo približno 3 odstotke BNP-ja skupine Societe General. Gre za 15. največjo zasebno banko v Evropski uniji, kar zadeva naložbe in dve tretjini sredstev ima ta banka v Franciji, Belgiji, v Združenem kraljestvu in ima predvsem eh, stranke iz eh, teh držav. Preostale dejavnosti upravljamo v Monaku, v Švici, eh, Luksemburgu, Gibraltarju, poleg tega pa tudi na Bližnem vzhodu, Aziji in na Bahamih. Takoj bom spregovoril tudi o upraviteljski funkciji naše banke. Eh, upravljanje eh, z sredstvi je eh, ena izmed naših temeljnih nalog. Tukaj gre za namenska sredstva in upravljanje teh sredstev in v Franciji to glavnem poteka v okviru zavarovanja. V Franciji predvsem gre za življansko zavarovanje, drugi v okviru skrbniških skladov, recimo v anglo-saških državah kar eh, zadeva eh, strukturo, to eh, izbere ali stranka ali zavarovalnica ali pa katerikoli drug posrednik. In v tem okviru naša banka zagotavlja storitve številnim mednarodnim strankam. In pri tem se seveda upiramo na kabinet Monsak Fonseca oziroma smo se opirali. Ko so bili objavljeni eh, panamski eh, dokumenti, smo seveda izvedli notranji nadzor, da bi ugotovili, kakšni natančno so naši odnosi z kabinetom Mossack Fonseca. In eh, seveda je bila ta preiskava zelo obsežna. 13 tisoč ur dela je bilo vloženih v to in seveda smo izvedli tudi nadzor skladnosti, kar zadeva davčne zaveze naših eh, strank. Eh, naš nadzor je, želel, je začel potekati že pred 31. marcem 2016, eh, ko so bili objavljeni panamski dokumenti. Takrat smo imeli skupno 66 družb, ki jih je vzpostavil kabinet Mossack Fonseca, ampak le 26 jih je imelo upraviteljsko pogodbo z Societe Generale. Eh, kar zadeva tih eh, 66 skupin, eh, jih je 19 imelo sedež v Luksemburgu, polovica prejemnikov oziroma polovica dejanskih lastnikov je bila davčnih zavezancev Evropske unije in vsi so bili predmet ustreznega davčnega nadzora. Če je bila urejena neskladnost, pa so bile te strukture zaprte oziroma ukinjene. In kakšna je trenutna situacija? 1. marca 2017 eh, eh, smo prekinili eh, vse pogodbe z kabinetom Monsak Fonseca, tudi v Luksemburgu, z izjemo štirih skupin, kjer je bil postopek pričet, ampak še ni povsem zaključen. Kar pa zadeva registrirane eh, skupine 31. maja 2016 smo jih imeli še 17 v Luksemburgu. Eh, poleg tega eh, je tudi nakup Kleinward Bensona lanskega junija bil povezan z kabinetom Monsak Fonseca. Seveda smo izvedli preizkus skladnosti in potekajo postopki ukinitve teh skupin. Že pred eh, objavo člankov konzorcija eh, smo preverili skladnost eh, vseh delničarjev v skladu za pravili Evropske unije. V primeru, da je bila ugotovljena neskladnost, so bili začuni zaprti in sicer tudi v Luksemburgu in Švici. Takrat eh, davčne vtaje še niso bile neposredno povezane z eh, pranjem denarja. Eh, kar zadeva situacijo, ki so jo urisali panamski dokumenti, je potrebno podariti, da gre tukaj za izjemno dolgočasovno obdobje. Številne družbe so bile vzpostavljene in potem spet ukinjene v letih 2009 eh, do 2016, eh, že pred eh, objavo panamskih dokumentov, smo zmanjšali število naših strank v sodelovanju z kabinetom Monsak Fonseca in sicer je šlo za desetkratno zmanjšanje. Poleg tega pa smo s temi prizadevanji nadaljevali tudi po objavi teh dokumentov. Želimo seveda spoštovati vsa pravila in. seveda tudi kar zadeva fiduciarne račune. Želimo zagotoviti odgovornost, kar zadeva naše stranke in eh, njihove obveze. Eh, tukaj eh, govorim eh, tudi o offshore eh, družbah in pa eh, o njihovih računih. Ne dovoljujemo anonimnih eh, družb, eh, ampak eh, zagotavljamo eh, popolno poznavanje svojih strank. približno 40 odstotkov eh, davčnih eh, izjav, eh, ki se niso nanašale na Francijo, je izviralo iz teh offshore skupin oziroma offshore družb. Seveda moramo sedaj zagotoviti skladnost z novo davčno zakonodajo od leta 2009. Eh, smo pričeli izvajati nov eh, kodeks obnašanja, ki se nanaša na celotno družbo, tudi na eh, zasebno banko. Želimo zagotoviti dobro ozaveščenost naših strank. Stranke želimo seznaniti z tveganjem, ki ga sprejemajo. Torej, posebno smo spremenili kodeks ravnanja, imamo posebne klauzule v katerih je zapisano, kdo je odgovoren uh, za uh, sprejemanje odločitev. In uh, tukaj gre tudi za uh, francoske uh, ulagatelje, ki vlagajo tujino. Dobro, ne želim biti predolg, uh, želel sem le uh, orisati stališče skupine Sosjeti General. Najlepša hvala, gospod Suje. Lepo vas prosim, da se res držite teh časovnih omejitev, drugače ne bo časa za vse. Tako sedaj pa dajem besedo, besedo novinarki Anne Mišel iz eh, časopisa Le Monde. Mikrofon, prosim. Bonjour. Uh, bonjour et merci de m'avoir... Dobar dan in najlepša hvala, da ste me povabili eh, na današnjo sejo. V veliko čast mi je, da sem lahko danes tukaj z vami. Vi ste, da dobro poznam uh, vsebino panamskih uh, dokumentov, kot jo poznate tudi vi, se se že nekaj časa ukvarjate z vsemi vidiki teh panamskih dokumentov. Torej, uh, rada bi povedala le bistvo Uh, kot eh, novinarka uh, sem uh, na tem področju delala devet mesecev uh, in uh, ugotovili smo oziroma pregledali smo 240 offshore družb in uh, posvetili smo se uh, tudi davčnim oazam, recimo uh, na Bahamih, v Luksemburgu in tako naprej. Gre za zelo zapleteno uh, področje. Uh, Eh, vse skupaj eh, pa eh, temelji na isti logiki. Gre za davčne utaje pod pretvezo bančne tajnosti. In sedaj je bila sprejeta nova zakonodaja v boju proti pranju denarja in tudi nova davčna zakonodaja. Eh, sredstva pogosto potujejo, eh, offshore, eh, offshore družbe imajo odprte račune recimo v Evropski uniji ali pa v Singapurju v Aziji. Fundacija preiskovalnih novinarjev je od leta 2013 izdajala različne dokumente, kot recimo LuxLeaks, na uh, temo uh, davčnih utaj in uh, na zadnje smo objavili panamske dokumente. Gre za uh, pranje denarja, uh, za offshore družbe, ki služijo pranju denarja in pa ki se ukvarjajo tudi z drugimi uh, kazenskimi dejavnostmi. Uh, gre za uh, trgovino z drogami, za uh, financiranje terorizma. Uh, Eh, ali pa za financiranje drugih posameznikov oziroma eh, družb, eh, ki so predmet sankcij Evropske unije oziroma mednarodne skupnosti. 9. februarja je prišlo do ugotovitve škandala v Braziliji in tožilec je ugotovil, da je bilo 310 eh, tisoč imen eh, na spisku neke organizacije, eh, ki so bile osumljene davčnih utaj. Tukaj gre za znane in pa manj znane predstavnike finančnega sektorja, recimo za vlagateljske družbe, za banke in tako naprej. od leta 1970 pa do 2013 eh, eh, eh, je bilo ogromno družb, ki so uporabljale kabinet Monsak Fonseca in prihajalo je do pranja denarja in do davčnih utaj. V ta škadal so bile upletene tudi banke kot Deutsche Bank ali pa Nordia. Veliko bank je upravljala, ne, je upravljala neposredno kabinet eh, Fonsek eh, Moneka. Eh, in eh, te uh, offshore uh, družbe so morale prenehati uh, z svojimi dejavnostmi, recimo od leta 2010 naprej, kot je povedal predstavnik Societe General. Torej tukaj gre za uh, razmeroma uh, nedavno prekiniti uposlovanje. Nekatere družbe pa še naprej delujejo uh, in. Uh, Nadaljuje tudi z dejavnostmi, ki so jih opravljale z kabinetom Monsak Fonseca. Eh, tega ne moremo zgolj eh, pomesti pod eh, preprogo. In ti posredniki morajo biti odgovorni za dejavnosti iz preteklosti. Dokazano je bilo, da je tako potekalo tudi financiranje Bašarja Al-Asada in pa predstavnikov, ki so blizu Asadovemu režimu. Eh, potem eh, je šlo tukaj eh, tudi za primer Berlusconija, za utaje davka na dodano vrednost in te dejavnosti so potekale v številnih državah, tudi v Franciji. Zaradi tega je potrebno zagotoviti kazensko odgovornost teh posrednikov, še prav posebej, ko gre za pranje denarja v Franciji znaša kazen deset let eh, za pranje denarja, eh, predvsem v eh, davčnih oazah. Vendar pa seveda vse dejavnosti niso predmet sankcij. In določene banke so vzpostavljale offshore družbe zato, da bi se izognile zakonu in uh, potrebno je uh, bilo eh, ukiniti anonimnost uh, teh uh, družb, uh, zato da bi ugotovili, uh, katere. Uh, Banke so bile upletene v ta škandal. Večina družb je bila registriranih na Sešeljih. Želel bi izpostaviti še eno pomembno točko. Eh, vsaka offshore družba vsebuje celo vrsto posrednikov. Eh, pri vzpostavitvi družbi, družbe je eh, potreben pravnik, potem je potrebna banka in tako naprej. Potrebni so številni bančni posredniki, torej gre za kolektivno odgovornost in uh, na ta način eh, se vsak posameznik eh, zlahka otrese lastne odgovornosti. Naj uh, na koncu na hitro odgovorim še na vprašanje uh, izboljšanja zakonodaje na tem področju. V zadnjih letih, predvsem v zadnjem mesecu, uh, je. Uh, bilo, eh, do, je prišlo do eh, izboljšanja zakonodaje na področju eh, boja proti pranju denarja. 25 držav članic Evropske unije je sprejelo nova pravila OECD. Poleg tega so bile sprejete sprejeta tudi finančna določila v posameznih državah vendar pa je potrebno zagotoviti boljši nadzor tudi v davčnih oazah. Čas je, da odpremo uh, to uh, pandorino skrinico. Tukaj ne gre zgolj uh, za karibske davčne oaze, ampak tudi davčne oaze pri nas v uh, Evropi. Potrebno je odgotoviti, uh, komu te davčne uh, oaze dejansko uh, koristijo. Eh, zaradi tega je zelo pomembna tudi avtomatična izmenjava podatkov in pa vsi ukrepe, ki so bili sprejeti v boju proti pranju denarja. Le, če bomo zagotovili spoštovanje teh pravil, bomo zagotovili tudi učinkovitost nove zakonodaje. Z nami je tudi predstavnica BNB Pariba. Izvolite, gospa eh, Davičino. Oh, Gospod predsedujoči, dame in gospodje poslanci, eh, povabili ste eh, tudi BNP Pariba, da danes tukaj spreme, spregovori o boju proti pranju denarja in pa o, eh, o mednarodnih davčnih utajah glede na podatke, ki so jih razkrili panamski dokumenti. Zahvaljujem se vam za priložnost, da lahko predstavim stališče in pa dejavnosti banke BNP Parniba glede te zelo pomembne teme. Eh, gre za eh, boj proti davčnim utajam in pa vlogo bank na tem področju. V eh, zadnjih letih in glede na spremembe zakonodaje je BNP Paribas okrepila ozaveščanje svojih strank in zagotovila boljši nadzor njihovih dejavnosti. Poleg tega smo sprejeli strok program prilagajanja naše organizacije Eh, predvsem zakonodaji, eh, ki se nanaša na mednarodne zasebne banke. V okviru tega programa smo sprejeli štiri strukturne ukrepe, eh, zato da bi mednarodno zasebno banko pripravili na novo pravno okolje. Prvi ukrep je bila uh, vzpostavitev novega odnosa z strankami. Uh, Eh, in sicer eh, gre eh, za vzpostavitev novega odbora, ki odobruje stranke in ugotavlja skladnost. Gre za vprašanje, kdo, so, kdo bodo naše prihodnje stranke. Eh, želimo ugotoviti, kakšni so eh, njihovi razlogi eh, za odprti računa, odkot prihajajo sredstva, kako potekajo davčne transakcije in tako naprej. Na ta način želimo preprečiti pranje denarja, davčne utaje, korupcijo in pa financiranje terorizma. Poleg tega pa želimo spoštovati vse mednarodna določila. Pri tem upoštevamo več različnih kriterijev, upoštevamo Eh, državo izvora, eh, zaposlitev, eh, poleg tega ugotavljamo tudi lasnosti oziroma dejavnosti pomembnejših političnih osebnosti. Pregledujemo tip instrumentov, ki jih zahtevajo in tako naprej. Na ta način želimo določiti tveganje, in uh, želimo spostaviti ustrezen odnos z našimi strankami. Poleg tega poteka ustrezen nadzor v skladu z uh, našo uh, obvezo do stalnega nadzora, zato da bi zagotovili skladnost uh, spoštovanja uh, pravil. Naš eh, drugi ukrep je bil eh, prekinitev vseh dejavnosti, ki so bile vezane na uh, offshore družbe. Tukaj gre za uh, pet družb, ki smo jih ukinili uh, tri leta 2010 in sicer v Panami, na Bahamih in pa v Ženevi. Tretji ukrep je bila izjava o davčni skladnosti za vse naše stranke, ki so eh, državljani Evropske unije in pa OECD. Eh, ta ukrep je bil sprejet eh, leta 2012. In v primeru, če skladnost ni bila ugotovljena, so bili računi naših strank blokirani in zahtevali smo prenos sredstev v državo izvora. Četrti ukrep eh, je eh, bila odločitev, da ne bomo eh, več sklepali poslov z offshore družbami. V primeru, da gre za državljane Evropske unije ali pa državljane OECD. Z izjemo prebivalcev oziroma državljanov eh, Združenega kraljestva eh, in pa Evropske unije, ko gre za skrbniške sklade. Eh, pri tem se je banka oprla na seznam, ki zajema 38 področji, med njimi eh, gre za davčne oaze ali pa za eh, druga območja, ki niso zagotovila zadostne jasnosti, kar zadeva davčne utaje in pa pranje denarja. Nismo za enkrat še eh, zmanjšali seznama držav, ki so na našem notranjem seznamu, če tudi na tem seznamu davčnih oaz, če tudi so eh, številne eh, države eh, sedaj situacijo že izboljšale in niso več na seznamu OECD ali pa francoske ETNC. Poleg tega zagotavljamo večjo skladnost in spoštujemo postopek Know Your Client, torej poznajte svojo stranko. Eh, prišlo je do organizacije in sicer leta 2014 eh, in to pomeni, eh, da odgovorna oseba za skladnost z predpisi v celotni skupini zagotavlja skladnost in poroča neposredno generalnemu direktorju. Poleg tega smo okrepili proračun tega organa, Eh, in eh, kmalo bo eh, ta organ, torej v prihodnjih dveh letih, imel 3500 sodelavcev. Poleg tega izvajamo tudi notranji nadzor in imamo nadzornike v vseh državah, kjer potekajo naše dejavnosti. Eh, gospod predsedujoči, dame in gospodje, to eh, kaže eh, zavezo naše skupine in sicer že kar nekaj let, da izboljšamo našo organizacijo in da zagotovimo učinkovitejše učinkovitejši boj proti pranju denarja, da preprečimo korupcijo, financiranje terorizma in da spoštujemo mednarodna finančna določila. Hvala lepa, gospoda Večino. Najlepša hvala eh, za te tri prispevke, ki smo jih do sedaj slišali. Sedaj pa malce drugačna tema. Namestnik direktorja francoskega uh, urada Trekfin, gospod Alo, dobi besedo sedaj. Izvolite. Euh, hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da danes pregovorim eh, tukaj pri vas. Najlepša hvala tudi eh, vsem eh, članom tega odbora. Tak fan je finančni organ, operativni organ, ki zbira informacije, ki jih pošiljajo eh, posamezne družbe. Eh, to pomeni, da ne moremo obravnavati podatkov, ki so objavljeni v medijih ali pa ki nam jih posredujejo eh, posamezniki. Torej, TrackFan zbira informacije in kako to zbiranje informacij poteka je natančno določeno z zakonom. zakonom. Torej, prejemamo podatke bank, bank, bančnih organizacij, eh, posrednikov, eh, organizacije oziroma podatke nepremičninskih družb in tako naprej. Torej, eh, glede na zadnji razvoj so se ukrepile dejavnosti na področju boja proti pranju denarja in to je imelo posledce tudi za naš organ. Trakfan je prijel eh, določene informacije v zvezi eh, z Panamo že leta 2013. Ni šlo eh, za panamske dokumente, ampak za dejavnosti povezane z pranjem denarja. Prijeli smo približno 200 izjav v letu 2015, kar zadeva družbe, ki naj bi imele sedež v Panami. Eh, potem smo prijeli 470 eh, prijav eh, po objavi panamskih dokumentov. To nam je omogočilo boljši pregled situacije. TrackFan uporablja svoje stike z policijo ali pa z sodnimi organi, sodnimi preiskovalnimi organi. In naloga trakfana je, da opozarja eh, recimo eh, organe davčnega nadzora ali pa eh, sodne organe na nepravilnosti. Pregledali smo 20 odstotkov prijav, ki smo jih prijeli leta 2015, eh, ko je prišlo do izbruha tega eh, panamskega škandala, eh, je bilo pregledanih približno 40 odstotkov prijav. Torej, to je pokazalo interes Trakfana, da bolje razišče to situacijo. Kasneje smo pregledali 60 odstotkov po objavi eh, panamskih eh, dokumentov. Eh, šlo je za pregled posameznih dosjejev, skušali smo ugotoviti, ali se s tem že kdo ukvarja, policijski organi, sodni organi, ali pa lahko zagotovimo dodatne informacije. Pri tem smo uporabljali podatke francoskega organa za eh, finančni nadzor. Kot sem dejal, eh, so eh, banke tiste, ki zagotavljajo največ informacij TrackFunu in sicer približno 60 odstotkov informacij prejemamo z strani bank. tema eh, panemskih eh, dokumentov je v središču eh, problema pranja denarja, kaj te gre za vzpostavitev družbe, ki je registrirana v neki drugi državi in ta država pogosto ne sodeluje z nami. Eh, in prihaja eh, do eh, uhajanja sredstev. Torej potrebno je povezati bančne transakcije in pa te družbe. In zaradi tega imamo na ravni našega organa, pa tudi na ravni Evropske unije, ustrezne instrumente, ki omogočajo preiskavo tovrstnih transakcij in ki omogočajo ugotavljanje pranja denarja omogočijo eh, tudi eh, pregled davčnih utaj eh, in poleg tega lahko na ta način preprečimo tudi financiranje terorizma, kar je v tem trenutku še toliko bolj zanimivo. Torej, na nacionalni ravni imamo uh, centralni oziroma osrednji seznam uh, bančnih informacij. Uh, to uh, imajo uh, eh, skoraj da vse uh, države članice, gre eh, za sistem, ki omogoča pregled uh, vseh uh, računov uh, fizičnih in pa uh, pravnih oseb. Uh, tukaj gre tudi za uh, pregled uh, virtualnih uh, valut, uh, ki se uporabljajo v uh, vedno večji uh, meri. Naslednja pomembna točka v boju proti pranju denarja pa je tudi sistem stalnega nadzora. Uh, govorim o uh, sogovornikih v uh, najpomembnejših bankah, uh, s katerimi lahko tesno sodelujemo in na ta način preprečimo financiranje terorizma. poleg eh, tega eh, pa poteka izmenjava informacij tudi na evropski in pa na mednarodni ravni, ne zgolj na nacionalni ravni. Eh, TrackFund prejema sumljive dosjeje. Imamo pa tudi druge finančne organe, ki nimajo povsem istih nalog. Eh, ki, podajo, eh, ki pošiljajo podatke naprej organu za eh, finančni nadzor. CRF pa uh, nima uh, nujno uh, pristojnosti za izvedbo uh, preiskave. Uh, edini odgovor, ki ga lahko CRF uh, poda, je ta primer poznamo ali pa ne. Uh, kar bi si želeli, je, da naredimo korak naprej eh, pri dejanski izmenjavi informacij. Potrebujemo odgovore, eh, potrebujemo pa tudi zmožnost uporabe teh informacij. Včasih eh, že sama pravila omejujejo možnost uporabe teh informacij. In za konec naj povem še nekaj o novih tveganjih, še prav posebej o uh, novih uh, sodelovalnih uh, platformah. In uh, sicer uh, gre tukaj za strukture na uh, spletu, kjer lahko gre uh, za uh, prispevke, recimo za rojstne dneve in tako naprej. In te platforme se lahko potem uporabljajo tudi pri financiranju terorizma. Namreč potrebno je, spoznati, je poznati strukturo celotnega projekta, eh, poleg tega je potrebno vedeti, ali so ta sredstva dejansko namenjena financiranju eh, nekega eh, rojstnega dneva ali pa gre tukaj dejansko za prikrito financiranje odhoda nekega džihadista v Sirijo. Torej, potrebno je preveriti celoten projekt eh, in zbrati ustrezne informacije. Mislim, da se je moj čas eh, že iztekel. Z veseljem pa bom seveda odgovoril na vaše vprašanje. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Alo? Najlepša hvala, gospod Alo. Zahvaljujem se vam tudi eh, za te predloge na koncu. O tem bomo gotovo razpravljali v prihodnosti. Tako sedaj pa dajem besedo predsedujočemu Accountancy Europe, to je gospod Olivier Boutelli-Staft. Z njim pa je tudi gospod Paul Gibsy. Accountancy Europe, če prav vem, vključuje 50 organizacij iz 37 držav in eh, ima več kot milijon članov, ki so revizori. Vam kar takoj dajem besedo skupaj z kolegom, ki bo odgovarjal na vprašanje. Izvolite. Jaz pa bom spregovoril po angliško. Za začetek bi se vam rad zahvalil, da ste nas povabili na ta sestanek o panamskih dokumentih. Hvala tudi kolegom poslancem v tem odboru, ki opravljajo odlično delo. Pred svojim prispevkom bi rad podal uvod v našo organizacijo. Nekaj ste že povedali, ampak bi vseeno rad dodal. Pred kratkim smo spremenili ime, prej smo bili eh, francoska organizacija Združenje eh, računovodskih strokovnjakov. Pomembno je vedeti, kakšni so naši pogledi in kako upoštevajo javni interes. Naj povdarim, da en milijon računovodij, ki ste jih omenjali, delajo v različnih eh, službah po vsej Evropi. Nekateri delajo v računovodskih podjetij različnih velikosti, ne samo v teh tako imenovanih velikih štirih, ampak tudi v manjših podjetjih. Poleg tega so naprimer finančni direktori v drugih podjetjih. Velik del naših članov oziroma članov, ki so člani organizacij članic delajo tudi v javnem sektorju, naprimer v računskih sodiščih, kjer so revizori. Mi nimamo nobenih regulatornih pristojnosti, imamo samo tako imenovane mehko moč, namreč eh, lahko pomagamo pri različnih načinih razmišljanja naših članov. Regulatorni okvir našega poklica je različen v posameznih državah članicah nekatere države članice imajo določene eh, disciplinske zakonike, drugi pa ne. Po drugi strani pa imajo naši člani mandat po zakonu ali po interesu, da spoštujejo zakon. Vsi člani našega inštituta morajo spoštovati globalni etični kodeks. Ker je naše članstvo tako raznoliko in ker delamo na podlagi konsenzusa, konsen imamo zelo široko perspektivo glede javnih politik. Za začetek bi torej eh, govoril o davkih. Veliko vaših vprašanj je namreč povezanih s tem. Davčne storitve lahko ponuja več različnih strokovnjakov, naprimer eh, davčni svetovalci, bančniki, pravniki in računovodje obstajajo države članice, kjer ni nobene zakonodaje, glede tega, kjer lahko vsak podaja davčno svetovanje. In nekateri to počnejo tudi brez etičnega okvirja. Posledično je kakršnakoli pobuda, da bi to urejali, mora vključevati vse različne ponudnike teh storitev, v nasprotnem primeru pa cilj eh, javne politike ne bo izpolnjen takšno urejanje mora biti utemeljeno na praksi delovanja in ne samo na nazivu, ki ga nekdo ima. Ampak mislim, da davki niso edini problem v panamskih dokumentih. Ne gre samo zato, ker so nekatere informacije povezane z praksami, ki niso več družbeno sprejemljive oziroma ker so že nezakonite. Ne, po mojem mnenju je uh, eh, glavno gonilo teh panamskih dokumentov dvojno prvič, izguba kakršnih koli vrednot, proporcov eh, v različnih družbah in to v določenih generacijah, predvsem strah me je, da v naši generaciji. OECD je že večkrat pokazala v različnih študijah, da smo dosegli netrajnostno stopnjo neenakosti. Obstajajo nekatere države, ki nimajo dovolj sredstev, tako kar se tiče finančnih, naravnih sredstev in človeškega kapitala. Ti, te države potem ponujajo skrivnostnost eh, v zameno za druge usluge. Zakonodajalci pripravljajo davčne uspodbude in pravne strukture, ki omogočajo legitimne eh, politične cilje posamezniki si zaslužijo zaščito lastnih osebnih informacij, tudi davčnih. Ampak včasih se zgodi, da eh, je potrebno razmisliti, ali v istem postopku ne poteka tudi utaja davkov ali eh, kazniva dejanja. Pri Accountants Europe smo torej pozorno prisluhnili našim članom in se trudimo izboljšati situacijo. naši člani igrajo pomembno vlogo na tem področju in tega ne smemo ignorirati. Namreč eh, računovodje spodbujajo transparentnost in so temelj večinoje takšnih finančnih poročil. Revizori omogočajo zaupanje v sisteme, računovodje pa se bojijo, bojujejo zoper davčne zločine, namreč eh, pripravljajo poročila o napačnem ravnanju in so eh, za svojo skrbnostjo prva, prvi branik pri eh, zlorabu zakonodaje. Realnost je pač takšna, da so sistemi, davčni sistemi preveč zapleteni in brez računovodi ne bi funkcionirali večina dela računovodij je to, da zagotovijo skladnost, kljub temu, da drugi pravijo drugače. Ne pravim, da so vsi računovodje vedno pošteni. Ne. Podobno kot politiki in davčne uprave, nismo vedno usklajeni z pričakovanji družbe. Vseeno pa smo veliko razpravljali o naši vlogi in o naših odgovornostih pri davkih. Prilagodili smo naše prakse novi realnosti. Že slišim, da boste rekli, da to ni dovolj in verjetno imate prav. Zastavlja se torej vprašanje, kako lahko dodatno napredujemo. Tukaj imam dva predloga. Dva cilja in dva instrumenta. Cilji so, da potrebujemo dobre okvirne pogoje, poleg tega pa moramo razmišljati, kako postati še bolj učinkoviti. Inštrumenti, ki jih tukaj potrebujemo, so transparentnost in sodelovanje. Torej, če spregovorim najprej o okvirnih pogojih. Specifična zakonodaja je vedno pomembna, ne smemo pa zanemariti tudi pomembne vloge tega, eh, kako dobri so ti okvirni pogoji. Ne bom sedaj govoril o izobraževanju in o upravljanju podjetij, pa tudi o reviziji in tako naprej. Vse to so pomembni elementi. Naj podam primer. Ekonomisti v eh, Kopenhavnu so pred kratkim objavili raziskavo, ki je povedala, da se davčni eh, primankljaj veča, zato ker ni več obvezne revizije eh, na Danskem. Kaj to pomeni, da ne moremo rešiti problemov, če nimamo dobrih raziskav in ocene učinka? Naš davčni sistem je zelo, zelo star. Pripravljen je bil takrat, ko smo imeli neomejene zaloge uh, naravnih virov. Temu sedaj več ni tako, potem imamo tukaj veliko brezposelnosti, staranje naših, uh, prebival, našega prebivalstva, mobilnost je manjša in tako naprej. To moramo vse upoštevati. Kar se tiče učinkovitosti, mislim, da potrebujemo ne več zakonodaje, ampak boljšo zakonodajo, ki bo bolj preprosta. Namreč preprostost je ključna pri učinkovitosti. Preprosta davčna zakonodaja bo takšna, da jo bo lažje razumeti in tudi lažje nadzorovati. Izvajanje je žal nemogoče, če ne bomo imeli bolj učinkovite davčne uprave, ki se bo bolje spoznala tudi na tehnološke možnosti in tako naprej. Transparentnost uspodbuja dobre prakse. In prav zato moramo prenehati z to skrivnostnostjo, ki omogoča goljufije in uspodbuja nezaupanje tako v, eh, v splošno politiko, kot tudi v podjetja. Seveda pa je potrebno zaščititi eh, tajnost v določenih zelo specifičnih pogojih. Boj proti pranju denarja je ključen v današnji razpravi. Accountancy Europe že dolgo zagovarja to, da potrebujemo robusten okvir za boj proti eh, pranju denarja. Začeti moramo z razpravo, ki bo vključevala organizacije civilne družbe. Mi podpiramo transparentnost eh, upravičenih lastnikov in eh, določeno novo zakonodajo, ki se tukaj pripravlja transparentnost bo vedno koristila, ko gre za preprečevanje eh, utaje davkov. Strokovnjaki, civilna družba, politiki in vlada imamo skupne interese pri preprečevanju zločinov. Različni pristopi pa bodo upočasnili naš napredek na tej dolgi, dolgi poti. To velja pri davkih, pa tudi drugot. Samo poglobljeno sodelovanje med davčnimi upravami in strokovnjaki bo pomagalo izboljšati ta sistem. Sodelovanje je torej ključnega pomena, namreč le na tak način bomo lahko napredovali. Hvala. Najlepša hvala, eh, gospod Buteli Staft. Verjamem, da je to težko povedati v točno sedmih minutah. Zahvaljujem se vam in dejansko ste odgovorili na veliko vprašanj. Tako, sedaj pa lahko začnemo z vprašanji poslancev. Časa imamo do 16.55, torej 5 do 5. Sam ne bom komentiral, ampak bom kar takoj dal eh, besedo soporočevalcema Jepeju Kofodu in Petru Ježeku. Največ pet minut ima vsak poslanec za vprašanje in odgovor. In dobro bi bilo torej, če takoj poveste tudi, komu eh, zastavljate to vprašanje. Epe, izvoli. Hvala lepa in hvala vsem gostom, da ste prišli v naš odbor. Najkar zastavimo vprašanje. Prvič, vprašanje za sosjete general. Leta 2009 ste ustanovili dve fondaciji Valvet in Rozo v skladu z panamskimi dokumenti. Societe General Bank and Trust Luxemburg je uradni lastnik teh dveh fundacij. Gospa Mišel iz Le Monde je, mislim, da napisala članek v časopisu eh, o tem vprašanju. Tam ste zapisali, da je na britanskih deviških otokih prišlo do eh, spremembe zakonodaje, ki bi odpravila legitimnost offshore računov tam. Lahko torej so se te general pojasni dejavnost teh dveh fundacij. Zanima me tudi, ali upravljata ti dve fundaciji offshore račune za vaše stranke, oziroma kakšen je njun namen. Pa še eno vprašanje za societe general. Povedali ste, da vam je sedaj znana identiteta vseh upravičenih lastnikov. Ali to velja tako za eh, naravne eh, osebe, ali samo za, za fizične osebe, ali samo za podjetja? Pa še vprašanje za BNP. Zakaj ne sledite temu eh, vzoru Societe General? Torej, zakaj niste zaprli vse, vse račune, ki so povezani z podjetjem Mossack Fonseca? Hvala lepa. Če sem eh, pravilno razumel, sta obe dve vprašanji za banke. Izvolite, gospod eh, iz Societe. Najlepša hvala. Želel bi odgovoriti na vprašanju v zvezi z obima fundacijama. To je tema, ki je zelo eh, dobro znana. Eh, generalni eh, direktor je že odgovoril na to vprašanje. Valver in Rousseau, to sta dve fundaciji, ki nista fundaciji, ki bi jo ustanovila Societe General, nismo delničarji. Eh, in eh, torej eh, ni nobenih bančnih strank, ki bi bile v stiku z tema dvema fundacijama v tem trenutku. Mislim, da sem s tem odgovoril na vprašanje. Potem pa ste mi zastavili še eno vprašanje, um, samo malo, pozabil sem. Ste zastavili še eno vprašanje? Ja, zastavim še eno vprašanje. Namreč rekli ste, da sedaj poznate identiteto vseh upravičenih lastnikov. In zanima me, ali to vključuje vse fizične osebe in podjetja ali kako je s tem. Pa še nekaj glede prvega vprašanja. Če si preberete panamske dokumente, tam piše, da je sosed te general leta 2009 ustanovila ti dve fundaciji. Sedaj pa pravite, da nimate nobene veze z njima. Ali to lahko pojasnite? To ste šan ponovil bom to, kar sem že povedal. Nismo ustanovili teh dveh fundacij. E, ustanovili, e, ustanovile so jih stranke v povezavi z Musak Fonseko e, in Societe General ni niti delničarka, niti upravičenka v teh dveh fundacijah. Tako da tudi naše stranke nimajo nikakršne povezave z tema fundacijama. Uh, Kar pa zadeva upravičene prejemnike. Dejanski lasnik je eh, vedno fizična oseba eh, in eh, ima zelo jasne obveze. Torej eh, je eh, seveda eh, ta fizična oseba zavezana tudi k temu, da poda ustrezno davčno izjavo. Tukaj gre za spoštovanje zakonodaje o boju proti pranju denarja in pa novejše zakonodaje z davčnega področja. Potem pa so tukaj eh, tudi eh, obveze, ki jih prinaša avtomatska izmenjava eh, podatkov. Ti predpisi so skoraj da povsem identični predpisom v boju proti pranju denarja in te predpise že izvajamo. Tretje vprašanje pa je bilo namenjeno gospeda Večina. Torej, zasebna banka BNP Paribas nima nob nobenih uh, stikov uh, z uh, eh, Mosak Fonseko. ne uporablja nobenega odvetniškega kabineta. Ne želimo govoriti o vezeh, ki niso nikoli obstajale. Naj izpostavim dve pomembni točki. Prvič, kot sem vam razložila, smo vzpostavili, in to se je zgodilo že leta 2012, politiko davčne skladnosti naših strank, eh, naj gre eh, tukaj za fizične ali pravne osebe in eh, ta postopek smo nadaljevali leta 2015. Vsi upravičenci, ki bi lahko bili stranke naše skupine, Eh, so eh, tudi eh, dobro znani. Tukaj ne gre za anonimne osebe. Vse stranke, vsi deležniki, ki sodelujejo v določenem postopku, morajo zagoviti, zagotoviti pon, polno razkritje. Torej imamo popolno preglednost, kar zadeva identiteto, pa tudi kar zadeva davčne podatke. Najlepša hvala. Sedaj pa Peter Ježek. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, in lep pozdrav vsem skupaj. Imam dve vprašanji za sosede general. Kar se tiče pod, uh, postopka ob skrbnosti, zanima me, kako to poteka, ali ste to včasih podali v zunanje izvajanje. Pa še nekaj, ko eh, odpirate bančne račune eh, za offshore podjetja, ki jih je ustanovilo podjetje offshore eh, Mossack Fonseca, me zanima, kdo je v tem primeru opravil potrebno skrbnost. Zanima me, ali ste se iz tega kaj naučili, ali ste spremenili svoj postopek. Zdi se mi namreč, da niste opravili ne tistega, kar je potrebno in da tega niste opravili skrbno. Pa še nekaj glede uh, tako imenovanih bear shares. Zanima me, ali ta instrument še vedno uporabljate. Pa še eno vprašanje za uh, gospoda Alberta Ala, za Trekva. Večkrat govorite o nadzornikih eh, v neki skupini in zanima me, ali lahko poveste kaj več o tem. Pa še nekaj. V luči odkritja panamskih dokumentov so francoske banke odigrale pomembno vlogo. Zanima me, ali poznate primere, ko se vam zdi, da bi vas morali obvestiti o sumljivih transakcijah, pa se to ni zgodilo. Ali veste, koliko je takšnih primerov? In kakšen je bil razlog, da vas, niste, da vas niso obvestili o tem, ali je šlo za obseg, ali je šlo za premalo sodelovanja, ali pa da niso opazili, da niso bili pozorni tisti, ki bi morali poročati o tem? Hvala. Kdo bo začel? Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moj prvi odgovor je zelo eh, preprost. Ne bom ponavljal vsega tega, kar je povedala gospa eh, Davičina, kajti postopek je povsem enak eh, tudi pri nas. Veže nas ista zakonodaja. Imamo približno isto raven skrbnosti. Torej, naše stranke so pod nadzorom, ugotavljamo, kdo eh, so upravičenci in če eh, seveda obstaja kakršenkoli sum, eh, potem podamo ustrezno prijavo. Leta 2015 smo imeli primer banke v tujini. In seveda to eh, upoštevamo pri naših izjavah. Vprašanje, ki ste ga zastavili. Eh, je eh, vprašanje, ki se nanaša na dva elementa. Po eni strani gre za ta postopek poznajte svojo stranko, po drugi strani pa gre eh, za pravne zaveze. Seveda obstajajo določene pravne zahteve, ampak na vse te zahteve ne, odgo ne more odgovoriti banka. Banka ima določene zaveze, recimo na področju boja proti pranju denarja, Eh, ali eh, pa eh, na področju finančne stabilnosti. Vedeti moramo torej, s kom sodelujemo, to je ključnega pomena. Ja, alo, hvala lepa, gospod Alo, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedajoči, in hvala lepa za uh, zastavljeno vprašanje. Uh, ja. uh, ali je Trakfam prejel vse uh, informacije? To je bilo v bistvu vašega vprašanja. Vse potrebne informacije v Franciji imamo uh, operativno celico, ki sprejema informacije in pa nadzornika, ki vsake toliko časa izvaja nadzor na uh, terenu ali pa ki izvaja uh, notranjo revizijo uh, v uh, bankah. Na ta način lahko ugotovimo, uh, ali uh, je banka poskrbela za uh, primernost skrbnost od leta 2016 eh, smo prejeli številne podatke eh, z strani vladnih organov, pa tudi strani drugih organov in sprožili smo postopke, eh, šlo je za pisno posvetovanje in navedel sem številke za TrackFund 200 primerov 2015, potem Eh, ko pa je zadeva postala bolj eh, medijsko prisotna, eh, smo obravnavali 470 primerov. Tukaj gre za odprt postopek. To, kar je objavljeno v medijih, včasih omogoča posodobitev naših podatkov. Kaj ti sumi eh, so, eh, niso natančno eh, definirani, tukaj gre za variabilne podatke, ko gre za sum na terorizem, pranje denarja in tako naprej. In mislim, eh, da je davčni nadzor področje, ki eh, mu lahko napovemo svetlo prihodnost. Seveda je potrebno eh, zagotavljati bančni nadzor. In panamski dokumenti kažejo, da je bila prevzeta kolektivna odgovornost. Pri tem pa je potrebno ugotoviti, kdo so posamezni krivci. Najlepša hvala. Sedaj pa Tom Fandelare. Izvolite. Hvala lepa za te predstavitve. Imam dve vprašanji za gospoda Buteli Stafta. Prvič nekaj glede komentarja, ki ga je podala tudi gospa Mišel pri vzpostavitvi takšnih davčnih konstruktorov, ko se kažejo iz panamskih dokumentov, potrebujejo ti ustanovitelji različne posrednike in različne kategorije oseb, ki to počnejo. Zanima me, kaj menite, da lahko storimo, da bi odvrnili te posrednike od tega, da bi se želeli vključiti v takšne projekte. To je prvo vprašanje, pa še drugo, eh, nekaj glede transparentnosti. To ste zelo omenjali v svoji predstavitvi in izpostavili. Zanima me, ali se torej lahko strinjate, da je davčno načrtovanje v državah, ki bodo v prihodnje na seznamu davčnih oaz, ki ga pripravlja Evropska unija, da je potrebno tako davčno načrtovanje potem priglasiti. Hvala lepa. Kdo bi začel? Gospod Butelis, izvolite, potem pa gospod Mošel. Najlepša hvala za ta vprašanja. Na kratko, če se odzovem, vedno potrebujete tehnično pomoč v tem zapletenem svetu, kjer živimo. Ampak dobro je, da bi imeli potem vsi enake pogoje v tem okviru, namreč eh, vsi trenutno nimajo enakih obveznosti. Mislim, da se računovodje tukaj eh, resnično trudijo, pa tudi pri nas se trudimo, da bi eh, zagotovili to, da se spoštuje zakonodaja in da se spoštujejo kodeksi, ki tukaj veljajo. To pa zahteva veliko sredstev. Žal pa temu ni tako pri vseh poklicih in pri vseh strokovnjakih na terenu. Veliko je namreč držav, kjer ni nobene zakonodaje in kjer lahko kdorkoli želi postane davčni svetovalec oziroma se vsaj tako imenuje. Potrebujemo torej konsistentno zakonodajo, ki bo v celoti veljala. Kar se tiče transparentnosti in tega, ali podpiramo to, da se navaja, ki se eh, dogaja poslovanje, no, mi smo že objavili praktična orodja za podjetja, ki želijo prostovoljno spoštovati eh, to poročanje po državah pa tudi za podjetja, ki želijo storiti še korak naprej. Torej tista, ki želijo prostovoljno javno razkriti svoje poročanje po državah. Accountancy Europe je začela z razvojem orodi, ki bi, podprli, ki bi podprla ta podjetja. Prav zato ne vidimo, zakaj bi nasprotovali takšnemu razkrivanju podatkov. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Butelis, ali bi lahko eh, te dokumente in vaša orodja, o katerih govorite, ali bi lahko to, prosim, posredovali našemu odboru? Seveda, z veseljem. Najlepša hvala. Gospa Mišel, izvolite. Mislim, da je vprašanje identifikacije eh, upravičencev offshore eh, družb eh, zelo pomembna tema. To je na dnevnem redu G20, OECD in pa Evropske unije in mislim, da je potrebna tudi politična obravnava. Eh, kajti sprejet mora biti mednarodni sporazum na to temo. Številne države, eh, številna področja bodo skušala ohraniti bančno tajnost zaradi tega, da bi obdržala eh, mednarodne vlagatelje. Kot veste, tudi nekdanjemu britanskemu premijeju ni uspelo Eh, pri načrtih na tem področju. Torej, potrebno je sprejeti ustrezne korake za zagotavljanje eh, bančne preglednosti. In vzpostavitev offshore, offshore eh, družb je že sporno vprašanje samo po sebi. In še ena točka glede tega črnega seznama. Na tem področju delata tako ECD, kakor tudi Evropska unija. In potrebno uh, bo uh, dobro razmisliti o tem. Uh, morda uh, bi uh, bilo uh, bolje zahtevati od uh, bank, uh, da zaprejo svoje poslovalnice uh, na področjih, ki so uh, na črnem seznamu oziroma uh, morda bi morali zahtevati od bank, da ne izvajajo dejavnosti na teh področjih. Uh, kajti nekatere banke pravijo, ja, zaprli smo svoje družbe, svoje izpostave eh, tam, eh, kljub temu pa še zmeraj imajo poslovne stike z eh, finančnimi posredniki, kot recimo Mossack Fonseca. In potrebno je seveda razmisliti tudi o sankcijah v primeru nespoštovanja pravil. Izvolite zelo na kratko. Potem pa dobi besedo še Evelin juste un, un point euh, précis en, en... Samo manjše pojasnilo. Res, eh, znašli smo se v povsem eh, novi eh, situaciji. Kot je dejala družba BNP Parniba in kot lahko povem tudi jaz sam, moramo zagotoviti tudi ustrezno privlačnost naših skupin. Eh, torej sodelujemo eh, zgolj eh, z področji, ki, oziroma z državami, ki so podpisale sporozum o avtomatični izmenjavi podatkov, spoštujemo vsa pravila, ki jih je sprejela OECD in delujemo le v tistih državah, kjer je bančna tajnost. Ker bančna tajnost eh, predstavlja eh, kršitev zakonodaje o boju proti pranju denarja. Eh, in vse te informacije vam lahko tudi zagotovim. Next, uh, Evelyn. Hvala lepa. Naslednja je Evelin Regner v imenu socialdemokratov. Hvala lepa. Prvo vprašanje je za gospoda Patrika Soeja iz Societe General. Pogledala sem si kodeks ravnanja in zdi se mi, da je nekoliko skromno formulirano in sicer na vzven komunicirate, da nimate več aktivnosti offshore. Če si pa pogledamo francoski črni seznam, pa vidimo, da imate, da ste med prvimi desetimi glede indeksa tajnosti. Drugo vprašanje pa je za gospoda Aloja iz Rekfina. Zanima me, kako opredeljujete nekooperativna področja, katera so merila, če pogledamo Kajmanske otoke. Te najdemo na indeksih, ne pa na francoskem seznamu gospod Alo bo začel, potem pa še vi, gospod Suje. Ali pa vi, kot želite. Sur, uh, en... To. Eh, govoril bom v imenu Societe General. Imamo kodeks ravnanja za uh, našo lastno družbo. Ne govorimo o offshore družbah naših strank. O tem nisem nikoli govoril. Leta 2010 smo sprejeli zelo jasno stališče. Odločili smo se, da ne bomo imeli nobenih eh, družb eh, v eh, tistih državah, ki niso pripravljene sodelovati z Evropsko unijo oziroma z OECD. Poleg tega pa imamo tukaj tudi francosko zakonodajo, Eh, Luksemburg eh, nima eh, natančnega seznama, črnega seznama držav. Francija ga ima. Torej, umaknili smo se iz vseh držav, ki so na tem seznamu. In to je politika, ki jo nameravamo ohraniti tudi v prihodnosti. Te eh, sezname vsako leto eh, objavi Francija, Eh, o eh, teh seznamih odloča francoska vlada in oni lahko odgovorijo na vaše vprašanje. Hvala lepa, gospod Alu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kar zadeva seznam eh, držav, ki niso pripravljene sodelovati, se francoska vlada opira na seznam, ki je bil sprejet v OECD, uporabljamo tudi mednarodni seznam. Eh, ki eh, že obstaja. Eh, finančni minister zaenkrat ni šel še dlje in zaradi tega tudi nismo predstavili nacionalnih seznamov. Torej uporabljamo sezname, ki se uporabljajo tudi na mednarodni ravni in na ravni Evropske unije. Imam še dodatno vprašanje kaj pa prekomorska območja Francije? 34 smo videli jurisdikcij britanske krone, Španije, Luksemburga in sicer 34 različnih. Medtem je tudi nekaj francoskih območij. Ali tu velja enako pravo v Združenem kraljestvu so nam rekli, da so sicer podvrženi kroni, da pa imajo svojo lasno zakonodajo. Kako je s tem v Franciji? Euh, Kar zadeva eh, prekomorska območja, ta so seveda pomembno vprašanje v Franciji kadar eh, določen zakon velja na nacionalni ravni, eh, torej eh, v kontinentalni Franciji, je ponavadi na koncu zapisano tudi, da ta zakonodaja velja tudi v prekomorskih območjih, torej zadnji člen se običajno nanaša na to. Eh, želimo zagotoviti popolno jasnost glede uporabe eh, zakonodaje. Eh, poteka sodelovanje med nacionalnim davčnim uradom in pa davčnimi uradi v prekomorskih območjih. Hvala lepa. Očitno se to razlikuje od Združenega kraljestva. Profesor Bent Luke je naslednji na mojem seznamu. Ja, moje vprašanje je za gospoda Aloja in sicer me nekaj več zanima o praksah pranja denarja. V pisnih odgovorih ste dejali, da gre pri pranju denarja za to, da uporabljajo zapletene strukture offshore podjetij, ker se dan denar pere. Zdaj me pa zanima, če mi lahko konkretno odgovorite, kako pride denar iz eh, kriminalnih aktivnosti pravzaprav v last offshore podjetja. Kriminalne organizacije očitno imajo redne prihodke in zanima me, ali je to denar, ki ga dobijo z gotovino, ali imajo to že na računih znotraj Evropske unije ali se uporabljajo onshore podjetja za to, da se prenese ta denar v podjetja offshore in če govorimo o gotovini, ali se denar fizično prenese tja in če se ta denar premika v okviru bančnega sistema računov, zakaj se temu ne sledi. Skratka, zanima me, uh, kje je začetek pranja denarja, tistega denarja, ki izvira iz kriminalnih aktivnosti in vse do tam, ko pristane ta denar v podjetjih offshore. In če smem dodati še eno, ali lahko kaj več poveste o kriminalnih aktivnostih izven Evropske unije? Ali denar, ki je bil pridobljen kriminalno izven EU, tudi upere na tak način? Hvala lepa. Ja, vielen Dank. Hvala lepa. To vprašanje je bilo jasno naslovljeno na vas, gospod Alu. Merci beaucoup pour votre question. Euh, Najlepša hvala za vaše vprašanje. Eh, lahko bi govoril eno uro o tej temi, eh, o vseh možnostih pranja denarja, eh, še prav posebej, eh, ko gre za eh, nezakonito trgovino recimo za druge in podobno. E, to e, je bilo tudi vprašanje e, v vašem vprašalniku, vendar pa se je to nanašalo na pranje denarja na ozemlju določene države. Gre za sposobnost tistega, ki želi prati denar, da pridobi ustrezne nasvete. Kako to storiti, kaj ti. Te Eh, mora se izogniti bančnemu eh, nadzoru, eh, nadzoru podjetja, znotraj katerega deluje in tako naprej. Vaše vprašanje se nanaša na trgovino z drogami na mednarodni ravni. Kako sredstva prehajajo iz ene države v drugo? Eh, in kaj se zgodi, če ima eh, družba sedež v eh, davčni oazi. Obstaja določen nadzor nad pretokom denarja. Gre za izmenjavo blaga, eh, torej eh, imamo ponudnika, ki eh, ima drogo in pa kupca, ki drogo potrebuje. In seveda so tukaj dejavne družbe, ki lahko prodrejo v finančne inštitute in tudi v mednarodne banke. načeloma gre tukaj za denar in uh, zato se TrackFan uh, eh, proti temu bori, želimo nam reči preglednost, uh, želimo natančno vedeti, kdo je izvedel uh, kakšno uh, transakcijo iz katere države v katero državo. Uh, gre uh, za preglednost, ki uh, nam eh, pomagal ugotoviti, kdo eh, je pravzaprav eh, na samem začetku transakcije. Zlato pravilo, ki se ga moramo držati, je, da se zavedamo, da sredstva krožijo. Še prav posebej se moramo usredotočiti na virtualne valute, kot recimo Bitcoin, ki je najbolj znana virtualna valuta v eh, podzemlju se lahko tako eh, izvajajo transakcije z eh, pomočjo te virtualne valute. In zaradi tega bo potrebno ustrezno zakonodajno urediti tudi to področje. Kaj ti? Tukaj gre za prenos pravice do uporabe sredstev z ene države na drugo z pomočjo virtualne valute. Eh, včasih eh, je izmenjava eh, potekala z pomočjo blaga živilskih izdelkov, danes je ta izmenjava vedno bolj zapletena. Torej, naš cilj je, da ustrezno zakonodajno uredimo področje virtualnih valut. Eh, gre seveda eh, za analizo tveganja. Eh, potrebno se je osredotočiti na kriminalne združbe, ki jih dobro poznamo in potrebno je uporabljati tudi diskrecijsko pravico. Kriminalne združbe bolje kot mi poznajo zakonodajo in skušajo izkoristiti vrzeli. Eh, ne želim eh, vam eh, predstaviti celotne tipologije ali pa celotne panorame pregleda, ampak predlagam vam, da preberete dokumente, ki smo vam jih dali na voljo. Tako boste našli bolj konkretne odgovore. Uh, Dobro, hvala lepa. Ne vem, ali je poročilo vaše dejavnosti na voljo ali je to samo za interno rabo francoskih oblasti. Če je javno na voljo, potem vas prosim, da nam to posredujete. Ja, ta poročila so dostopna na spletu in sicer širši javnosti. Smem samo še nekaj, gospod predsednik. Iz vašega odgovora mi ni jasno, kako konkretno denar iz kriminalnih aktivnosti pride v podjetja offshore in zakaj ga prej ne zaznamo. Ali nam lahko, prosim, še pisno sporočite, kako konkretno se to zgodi. To moramo poznati, zato da lahko sklepamo o zakonodajnih ukrepih, o katerih ste vi govorili oziroma ste jih zahtevali. Ja, poslal vam bom pisen odgovor. Hvala lepa. Gospod Louis Michel za skupino Alde. Izvolite. Ja, dobro dan, gospod predsedojoči. Najprej bi se rad zahvalil uh, našim uh, gostom. Uh, čeprav sem imel pri vseh uh, nekoliko nelagoden občutek, kajti eh, posem eh, spoštujem eh, predstavnike, ki so danes eh, tukaj z nami, ampak eh, medtem, ko eh, so eh, podajali svoje predstavitve, eh, se mi je zdelo, da eh, v njih pravzaprav ni odgovorov, ki si jih želimo, eh, da ni predlogov eh, za to, kako izboljšati sistem. Eh, vsi so dejali, eh, da eh, so zadeve uredili, da spoštujejo zakonodajo, ampak niso bile izpostavljene napake, ki so se morda pojavile v preteklosti, ni bila omenjena, rešitev, ni bila omenjena kršitev etičnih norm. Uh, in nikomor sicer ničesar ne očitam. Ampak zavedati se moramo, da smo eh, probleme zagotovo imeli, ampak še večji problem je, če rečemo, da je vse lepo in prav, eh, nadaljujemo tako, kot smo doslej. Preiskovalni odbor namreč ima za cilj, da poda priporočila, ki bodo omogočila, da sistem izboljšamo. In jaz sem globoko prepričan, In tukaj ne gre za uh, noben uh, brutalen brutaln očitek, uh, ampak rad bi zastavil vprašanje gospodu uh, Sueju, uh, če societe general, če je societe general uh, po njegovem mnenju v preteklosti zavestno ali pa nezavestno storila določene napake. To je vprašanje, ki vam ga želim zastaviti. Ne gre za ustrajanje pri tem vprašanju, gre zgolj za to, da nekoliko razjasnimo to uh, področje. Kaj ti uh, eh, rekli ste, uh, od leta 2010, od leta 2012 smo vse to rešili, uh, vse smo uredili in sedaj smo pozorni, nadzorujemo vse skupaj, vemo, kdo so upravičenci in tako naprej in tako naprej. Ampak zakaj? uh, si predtem, uh, se predtem niste ukvarjali s tem? Uh, zakaj si niste zastavili tega vprašanja? Uh, kaj ti uh, gre za določen etični kodeks, ki ga je ravno tako potrebno spoštovati? In še eno vprašanje bi vam rad zastavil. Kaj uh, mislite o obvezi pravnikov, eh, računovodi in pa eh, bančnikov za vzpostavitev registrov eh, davčnih oas. Nisem privrženec Stiglica, vem, da ima določene ideje, ki jih ne podpiram, ampak kadar se z njim strinjam, se želim tudi odgovore na ta vprašanja. Ali menite, da potrebujemo mednarodno fatko, da bi rešili ta vprašanja? Prepričan sem, da se bo to nekega dne storilo, zgodilo, ampak eh, prepričan sem tudi, eh, da ne bomo mogli rešiti tega eh, vprašanja, če ne bomo imeli nekega mednarodnega seznama. In na koncu bi rad zastavil vprašanje še vsem eh, gostom tukaj. Vedno zastavim to vprašanje, pa nikoli ne dobim odgovora. Rad bi vedel, kakšna je vaša definicija in olajša vam bom delo, kakšna je vaša osebna definicija optimizacije eh, davčne zakonodaje. Jaz imam uh, svoj načrt, ima pa me, kakšen je vaš pogled na to. Namreč pri meni, meni se zdi, da gre pri eh, spoštovanju davčne zakonodaje za plačevanje davkov ali pa ne plačevanje davkov. Lepša hvala, gospod Mišel. 4 minute eh, 34 sekund. Kdo bo začel? Je peux, je, je peux a... Lahko eh, skušam odgovoriti gospod eh, Mišel je zastavil eh, širok spektr vprašanj. In eh, nekoliko težko bi bilo odgovoriti na vsa vprašanja. No, ampak naj se osredotočim na prvi vidik, na zakonitost. Potrebno se je zavedati, da je prišlo do precejšnjega razvoja zakonskega okvira od leta 2005 do danes. Naj vas spomnim, eh, da je Francija zelo napredna država tem, eh, na tem področju in eh, davčna utaja je šele leta 2009 postala kazensko, kaznivo dejanje. Prej smo imeli zgolj pranje denarja. In šele leta 2010 so temu sledile vse države članice Evropske unije. od tega leta naprej imamo avtomatično izmenjavo podatkov. To ne pomeni, da prej nismo imeli izmenjave podatkov, imeli smo izmenjavo podatkov in od leta 2012 je eh, bil eh, pri nas eden izmed pogojev za odprtje računov za sprejem novih strank zagotovilo, da naše stranke ne morejo prikriti svojih eh, davčnih podatkov v državi izvora, v državi davčne odgovornosti. Pregledali eh, smo eh, davčno zakonodajo in smo ugotovili v vsakem posameznem primeru, ali ima država izvora, država davčne odgovornosti, možnost pregleda na davčno situacijo posameznika. Eh, gre za zelo zapletene upravne postopke. Ampak za nas so zdaj zadeve jasne. In, reces, in res gre za precejšen uh, razvoj, ampak tukaj gre za nedavn razvoj. Uh, šele od letošnjega leta imamo avtomatično izmenjavo podatkov. Torej imamo uh, našo lastno politiko, ki temelji na tej novi zakonodaji. Uh, in na ta način eh, lahko zagotavljamo eh, ustrezen pregled nad davčno situacijo naših strank. Eh, Sveda bi lahko šli še dlje. Danes nimamo pravil, nihče ni nikoli vzpostavil pravila, kar zadeva bančne obveze oziroma obveze banke pri davčni eh, skladnosti posamezne stranke. Samo ZDA imajo eh, zakonodajo na tem področju. Torej, eh, evropska zakonodaja bi lahko sprejela podobna določila. No, toliko. O tem ne želim predolgo govoriti. Lahko bi seveda še veliko povedal, ampak Lahko vam povem, da je velika razlika med optimizacijo in pa davčnimi utajami. E, pri optimizaciji gre, da izbereš najbolj ugodno možnost. To je res na ravni Evropske unije, to je res na mednarodni ravni in to je tudi razlog za to, da eh, je eh, prišlo do razvoja po letu 92 eh, v Evropski uniji, kajti državljani so lahko svoje finančne prihranke hranili v državi izbire in seveda so obstale določene razlike med davčno zakonodajo v posameznih državah članicah, ampak jaz nisem zakonodajalec. Ja, Vprašanje gospoda Mišela je obsežno. Zdaj lahko pove nekaj še gospa Davičino, drugi pa prosim v naslednjem krogu, namreč zelo pozni smo že. Šela. Ja, rada bi odgovorila gospodu Mišelu. Kaj ti eh, meni, tako se mi saj zdi, eh, da eh, v primeru vzpostavitve eh, družbe offshore eh, že. Eh, samo po sebi prihaja uh, do uh, eh, nezakonitosti. Vendar pa uh, je potrebno povedati tudi, da obstajajo pravila na tem področju in ta uh, pravila uh, bom prebrala, kajti sprejela jih je naša uh, splošna inšpekcija. Uh, Eh, in sicer eh, so bila sprejeta pravila glede eh, obveščanja strank v primeru družb offshore. Gre za skladnost in zakonitost teh družb. Družba BNP Paribas, še prav posebej pa zasebna banka, spoštuje najstrožja zakonska določila Naša določila eh, so v skladu eh, z mednarodnimi pravili eh, za zasebne banke. So. Dobro, gledam na uro. Še dva govorca v imenu političnih skupin. Gospod Patrik Ljarik za zele in Eva Žuli za zelene. Ampak časa ne bo dosti za postopek pritegni pozornost predsedojočega, to pomeni kratka vprašanja, kratki odgovori. Zaguje Patrik Lejerik, kje je? Tamle, ja, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Predstavnikom obeh bank bi rad eh, zastavil podobno vprašanje kot eh, gospod Mišel. Ne vem, ali ste to ugotovili, ampak eh, odgovora, ki smo jo slišali, potrjujeta, da če ne bi bilo panamskih dokumentov, če ne bi bilo medijev in sodstva, bi se ta praksa nadaljevala še naprej. In, uh, To je ravno pomankljivost v vaši argumentaciji. Nihče eh, namreč, eh, nam namreč ne zagotavlja, da se bo novi mehanizem tudi uporabljal. Sedaj pa k eh, societe general. Zaposleni v Luksemburgu ustvarja 39 krat večji dobiček kot pa zaposleni v drugih državah. Ali mi lahko eh, obrazložite, kakšen je eh, razlog za to? Gospoda, da večino, ne, ne, Societe Generale, ne, BNP Pariba. Torej, Societe Generale. Glede dveh vprašanj, ki sta bila zastavljena, eh, mislim, da lahko z gospoda večino govoriva z enim glasom, vsaj ko gre za prvi del. Eh, rekli ste, da eh, je bil najen odgovor v nasprotju z eh, tem, kar sva povedala. Ne, rekel sem, da smo še pred objavo panamskih dokumentov, torej leta 2010, zagotovili davčno skladnost naših strank. In eh, leta 2015, kot je dejala uh, gospoda Večino in kot sem povedal tudi sam, smo potem izvedli uh, podroben pregled in odpravili smo uh, pomankljivosti. Med letoma 2009 in uh, 2015 smo desetkrat zmanjšali uh, število družb uh, offshore. No, mislim, da, to, uh, da je to odgovor na prvi del vašega vprašanja. Sedaj pa bom dal morda besedo gospeda Večino, ki bo odgovorila za zaposlene, glede zaposlenega eh, v Luksemburgu. Ne, to vprašanje je bilo za vas. Ampak rada bi povedala le, da smo leta 2009 spremenili strukturo naše družbe eh, v eh, davčnih oazah, takrat še sploh ni bilo govora o panamskih dokumentih. Eh, no, sedaj moram pa še odgovoriti na vprašanje v zvezi z Luksemburgom. Eh, ne poznam natančno te številke, ki ste jo navedli, ampak eh, Luksemburg je specifičen primer. Imamo 1500 zaposlenih v tej banki, to ni majhna banka. To je naložbena banka, ki nima nobene povezave z zasebno banko, o kateri danes razpravljamo. Ja, in Zeiten der Derivate. V času izvedenih dokumentov in v času finančne krize je en investicijski bankir Deutsche Bank v Londonu zaslužil sedemkrat toliko kot eh, njegov nadrejeni. To je bilo tik pred finančno krizo, ampak vse skupaj bomo ponovno preverili. Še Eva Žoli je zadnja na seznamu govorcev. Še najlepša hvala, gospod predsedojoči. Imam nekaj zelo natančnih vprašanj za gospoda Patrika Sueja. Kdaj ste začeli delati z kabinetom Mosak Fonseca? Ali lahko poveste, ali ste podpisali eh, pogodbo leta 2010 eh, v Luksemburgu in če da, eh, z kakšnim namenom, za kakšno časovno obdobje ali eh, je bil kabinet Mossack Fonseca edini ponudnik offshore storitev ali imate še zmeraj pogodbo z kabinetom Mossack Fonseca ali pa s katerim koli drugim kabinetom. Kako predstavite offshore podjetja vašim strankam? in koliko offshore podjetij še imate na Malti v teh zadnjih treh letih in zakaj ravno na Malti in koliko in za koliko vaših uh, strank uh, ste uh, delovali kot uh, posrednik. Gospod predsedujoči, rada bi povedala tudi, Eh, da gospod Patrik Svet ni povedal resnice, ko gre eh, za dejanske upravičence fundacije. Zastavljeno je bilo vprašanje v zvezi z fundacijo Ruso in eh, Vanver in eh, gospod Svoje je dejal, da Societe General eh, ni ustanovila te eh, fundacije. 28. februarja je uh, bilo objavljeno elektronsko sporočilo uh, in sicer eh, elektronsko sporočilo, uh, v katerem je bilo jasno zapisano, da je sosjeti general upravičenka uh, teh dveh uh, fundacij. Uh, šlo je za elektronsko sporočilo med uh, sosjeti general in kabinetom vsak Fonseca. Torej, to je bila laž. Eh, kaj lahko gospod Sue, Sue pove o tem? Gospod Alo, najbrž eh, poznate eh, veliko odgovornih oseb za skladnost predpisi v bankah ali. Ne menite, da bi bilo bolj pravilno, da namesto da eh, poročajo generalnim eh, direktorjem, eh, poročajo vam oziroma se obrnejo na vas v primeru kakršnega koli suma. In ali ne menite, da je pranje denarja pravzaprav posel in da se nekateri niso pripravljeni odreči tej dejavnosti? Hvala lepa. To si bila zadnja vprašanja, gospod Suje. Vas so neposredno nagovorili kot predstavnika Societe General, izvolite. Ne vem, če bom lahko odgovoril na vsa ta zelo natančna vprašanja, gospe Žuli. Mogoče bo se potrebno v to še poglobiti, ne vem koliko. Uh, eh, Podjetje je bilo ustanovljenih na Malti, nisem vedel, da je Malta. Uh specifičen primer za, eh, v primeru eh, tovrstnih družb, kar zadeva primer Mosak eh, Fonseca. Tukaj gre za zelo star primer, ne poznam natančne zgodovine. Panamski dokumenti se nanašajo tudi na obdobje po letu 1990, torej natančne zgodovine ne poznam, ampak vem, da so bili sedaj vsi ti eh, premeri razčiščeni. Ne vem, eh, koliko. Eh, oziroma, navedel sem, koliko uh, družb je trenutno v postopku ukinitve. Eh, ne vem, ne berem elektronskih sporočil v eh, televizijskih oddajah, ampak kot sem že povedal, Societe General ni upravičenka teh dveh eh, fundacij in eno elektronsko sporočilo ne bo spremenilo tega. Kot sem dejal, tega elektronskega sporočila nisem videl. Ta fundacija je delala za naše stranke, ne pa za Societe General. Sahate, alo, da smo. Hvala lepa. Kot zadnji dobi besedo gospod Alo. Äh, ja, kolegica, to je bil odgovor. Morda vas ni zadovoljil in morda lahko dobimo še pisni odgovor z vsemi podatki. Gospod Alo, moram gledati tudi na čas. Izvolite, gospod Alo, besede vaše. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Res je. Um, Urad za skladnost s predpisi, komu eh, naj bi poročal eh, neposredno eh, trakfano, neposredno sodstvo. V Franciji imamo člen, ki omogoča neposredno posredovanje informacij iz neke banke sodstvu. Tu gre za podatke o določeni stranki. Eh, ta sistem dobro deluje. Eh, torej, eh, na ta način lahko ugotovimo primere pranja denarja. Ali bi morali imeti znotraj banke neodvisen organ, organ, ki ne bi odgovarjal generalnemu direktorju in upravnemu odboru, to je vprašanje zakonodaje na ravni Evropske unije ali pa eh, zakonodaje, ki je posprejel francoski parlament. Le na ta bomo natančno vedeli, kdo počne, eh, kaj je trenutno skupaj prepoščeno v vsaki eh, posamezni banki. Sedaj obstaja možnost, da generalni direktor oziroma lasnik posreduje podatke Trakfanu eh, ampak eh, potrebno je spoštovati notranjo hierarhijo. Eh, mogoče lahko ima tudi eh, nacionalni eh, nadzornik mnenje o, o, o določenem primeru. Kateri je najboljši sistem? Vaše vprašanje je bilo smiselno, gospa Želi. Yeah, no. Hvala lepa. Če sem prav razumel, ste najavili še pisne predloge, tako glede vaših postopkov, glede odgovorov na še odprta vprašanja, zato se vam toplo zahvaljujem. Hvala vsem prisotnim, da ste nam namenili svoj čas, če tudi vsa vprašanja nisem mogla dobiti odgovorov, pa bi rad zdaj zaključil ta prvi panel. Želim vam srečno pot domov, lahko seveda ostanete tudi tukaj, namreč vse se javno prenaša in dokumentira. Zdaj pa največ pet minut odmora za zamenjavo, potem pa začnemo čez tri minute z drugim panelom. So. Hvala. Wir setzen unsere Beratung fort. Ich Nadaljujemo z naslednjim panelom. Prosim kolegice in kolege, da se posedejo oziroma da nadaljujejo svojimi pogovori pred vrati. Rad bi začel drugi panel in rad bi pozdravil vse naše paneliste. Govorili bomo o položaju v Švici. Že na začetku sem povedal, da nimamo predstavnikov bank, obeh, ki smo jo povabili. Eni so rekli, da nam bodo na voljo kasneje, eni so pa pač enostavno odpovedali. Zato imamo nepopoln panel, ampak imamo štiri izvrstne strokovnjake. Najprej pozdravljam Oliverja Cilmana, predstavnika Sontag Zeitung Le Matin Dimanche iz Švice in sicer je preiskovalni novinar mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev in je že bil z nami. Potem je tu Jean Bernard Schmidt, ki je javni tožilec, dodeljen enoti za preiskavo zapletenih kaznjivih dejanj, sedežemo v Ženevi. Potem Peter Lutz, predsednik organizacije za samoregulacijo za boj proti pranju denarja pri švicarski odvetniški zbornici oziroma združenju notarjev in Giuseppe Marino, ki je profesor teorije in prakse mednarodnega davčnega prava na Univerzi v Milanu. Pozdravljeni tudi vi, profesor Marino. Videli smo že, kako stvar deluje. Začel bo gospod Cimen svojo uvodno izjavo. Gotovo lahko poveste tudi kaj v zvezi s tem, da banke danes niso hotele priti k nam. Gospod Cilman, izvolite. Hvala lepa. Ne vem, če lahko komentiram poglobljeno odsotnost Credit Suisse, ampak vesel sem, da je z nami tudi eden od predstavnikov pravnikov, kar je zelo pomembno. Sam sem tu kot novinar in moja naloga je, da vam na hitro poročam o odkritjih v zvezi s Švico. Kot vsi veste, se panamski dokumenti sestojijo iz 240 tisoč dokumentov, med katerimi seveda so najpomembnejši dokumenti Mosak Fonseca. Če pogledamo uh, natančneje, Vidimo, da je 34 tisoč podjetij bilo ustvarjenih oziroma so jih upravljale švicarske banke, pravniki eh, in sicer v zadnjih 40 letih. Tisto, kar je pomembno, je to, da na zadevo pogledamo v časovni perspektivi. In tu na tej prosojnici sem prikazal časovnico. Tu vidimo vsa Aktivna podjetja, ki so jih upravljali iz Švice med letoma 1978 in 2015. Tisto, kar je zanimivo na tej prosojnici, je to, da imamo vrhunec leta 2008. Švicarske banke so uporabljale podjetja lupine, zato da so pomagale eh, evropskim državljanom, da so se izognili evropski direktivi o plačilu davkov in zato so sodelovali tudi za Mosak Fonseko in zato tudi najdemo tu vrhunec. Ta zanka se je potem zaprla, banke so stopile na zavoro in v zadnjih desetih letih vidimo, da to počasi izginja, takih podjetij ni več. Poleg tega vidimo, da se veliko teh problematičnih podjetij Mosak Fonseke prenaša na odvetniška pravniška podjetja sedežem v glavnem v Ženevi. Si moramo pogledati tudi preteklost. Ni treba gledati samo historičnih podatkov. Leta 2015, to so zadnji podatki Mosak Fonseke, ki jih imamo, še vedno je 7300 podjetij, ki jih upravlja Mosak Fonseka iz Švice. To je zelo velik odstotek in to je tudi razlog, zakaj je Švica tako pomembno zastopana v panamskih dokumentih. Problem je, če si pogledamo na to z novinarskega vidika. Mnoga od teh podjetij, ki jih upravljajo iz Švice, so imela problematične klijente in dvomljive vire sredstev. Zato, ko smo novinari pregledovali ta švicarska podjetja, se nam je pojavilo vprašanje, ali imamo v Švici problem glede spoštovanja zakonitosti, ali vemo, kdo nadzoruje vse tiste, za katere se je skazalo, da so problematični. Zato smo si zadevo natančneje pogledali. Kaj smo ugotovili? Ugotovili smo, da manjši del teh podjetij upravljajo švicarske banke in jih tudi nadzoruje organ za nadzorovanje na trgu. Drugi del pa upravljajo fiduciarne družbe, odvetniške družbe in njih nadzoruje organ za samoregulacijo oziroma več je takih organov. Zdaj pa se pojavi vprašanje, kaj pa preostali za rdečo barvo obarvani del? Presenetljivo dejstvo je, da jih pravzaprav ni nadzoroval nihče. Pojavi se vprašanje, kako je to sploh možno. Kot sem vam povedal že zadnjič, ko sem bil pri vas, Mosak Fonseca ima ponudbo zlasti za švicarske pravnike, to so imenovani direktori. Običajno so to zaposleni Mosak Fonseke na nižjih položajih, ki samo nastopajo, pri čemer ne vedo nič o poslu, ampak samo nastopajo kot direktori. Take eh, navidezne direktore smo našli v Panami v panamskih dokumentih, ti so bili direktori več kot tisoč podjetij. Težava pa je, da če švicarska odvetniška družba uporablja take navidezne direktorje, potem jih zakon ne obravnava kot finančne posrednike. Zato ni treba redno spraševati, kdo je lasnik in odkot prihaja denar. dotakniti se jih smejo samo, če bi aktivno prali denar. Če vemo vse to in če se vrnemo na švicarska podjetja in Mosak Fonseko, vidimo, da skoraj 90 odstotkov teh podjetij, ki so jih upravljali iz Švice, v glavnem so to bile švicarske odvetniške družbe in fiduciarne družbe, 90 odstotkov teh podjetij je imelo te navidezne direktorje, ki jih pravzaprav niso nadzorovali. Gre za majhno državo, ki pa prenaša velike posledice, če si pogledamo vsebino panamskih dokumentov. In sicer velik del problematičnih primerov, ki smo jih našli v panamskih dokumentov, imajo povezave z nenadzorovanimi podjetji, navideznimi podjetji, podjetji lupinami. In ta podjetja imajo eh, navidezne direktorje. Najbolj prominenten primer je primer predsednika Putina. Če si pogledamo članke o panamskih dokumentih, vidimo, da eh, prinaša ta zanka, nesklenjena zanka, ogromne težave, zlasti, če si pogledamo možnost kršitve zakonodaje. Če zaključim, vidimo, da pravzaprav ne gre za zakonito ravnanje, kajti s tem se kršijo standardi FATF. Če bi skupina za finančno ukrepanje FATF lani jeseni opravila pregled, videli smo, da so kritizirali švicarska podjetja, vendar zaenkrat naša vlada še ni naredila nič. To je bilo tisto, kar je bilo glavni problem v Švici, tudi veliko drugih primerov je bilo, za katere ste verjetno slišali. Um, v veliko primerih so bile upletene banke in še zlasti bančni računi. Hvala lepa prepozno smo nastavili uro, že dve minuti ste govorili. Zdaj pa besedo kot naslednjemu dajem besedo gospodu Žon Bernariju Šmitu, ki je javni tužilec in deluje v Ženevi. Izvolite. Well, uh, Chairman, Gospod predsedujoči, hvala lepa, dame in gospodje, predstavniki komisije, če dovolite. Uh, bi najprej rad povedal, da bom govoril v lastnem imenu in ne v imenu naše vlade ali javnega ministerstva v Ženevi. Nisem prepričan, da se lahko strinjam s kritikami gospoda Cilmana. Na začetku naj povem, panamski dokumenti niso bili ne presenečenje, ne nič novega za nas. Če se ozremo nazaj, apel do Ženev, ki so ga podpisali evropski in švicarski sodniki, je bil podpisan leta 1996 in tam je bilo veliko kritik struktur, ki so se uporabljali ne samo za vtajo davkov, pač pa tudi za kriminalne aktivnosti. Le nekaj let kasneje, leta 2003, gospa Žoli bo to vedela, je tudi Pariška deklaracija povedala isto in kritizirala strukture offshore. Skratka, offshore strukture niso nič posebno novega. Ko so bili objavljeni panamski dokumenti, nismo izvedeli nič kaj zelo novega. Večino primerov smo že poznali, predvsem govorim o kriminalnih primerih. Gospod Zilman je dijal, da so te offshore strukture švicarske ali pa jih nadzorujejo iz Švice, vendar nad njimi ni nobenega nadzora. Tu morate imeti razliko. Strukture, ki imajo bančni račun v Švici in tiste, ki nimajo bančnega računa v Švici. Tiste, ki imajo bančni račun v Švici, tu banke ali finančni posredniki po zakonu, kot veste, morajo opraviti skrbni pregled, poznaj svojo stranko, poročati morajo. Dejstvo, da gre za podjetje offshore, pravzaprav za nas pomeni zelo malo kot za tuživce. Bančna tajnost ne pomeni nič. In če preizkujem banko, lahko zahtevam informacije o računu, Računovodje ne nasprotuje ničemor, edina tajnost je tajnost v odnosu z odvetnikom. Ampak kolega bo natančno razložil, da sprejemamo po našem zakonu poklicno tajnost samo v primeru, ko odvetnik opravlja tipično odvetniške storitve. Ne pa, kadar gre za aktivnosti finančnih posrednikov. To nima nič opraviti z poklicem odvetnika. Tako da to samo po sebi, ta tajnost, zaupnost ni problem, ko skušamo priti do bančnih računov. Kot praktik lahko grem na katerikoli švicarsko banko. Govorili smo o upravičenih lasnikih, o ljudeh, ki so povlaščeni na računih. Jaz grem lahko na katerikoli banko in rečem, ali je gospa ali gospod A upravičeni lasnik oziroma ali je eh, poblaščen na nekem računu in bom dobil račun, ker banke morajo imeti registre in nam odgovorijo na ta vprašanja. Veliko zahtevneje pa je, če mora imeti širše. Nisem prepričan. Ne bom govoril o nobeni državi, ampak tudi znotraj Evrope. Če grem v eno od naših sosednjih držav in rečem, ali je gospod A upravičeni lasnik, se zna zgoditi, da odgovora ne bom dobil. Sem že izkoristil svoj čas? No, ostanimo pri tem, potem pa bom odgovoril še na vprašanja, če boste želeli. Težava za nas je, ko moramo iti v tujino pri vzajemni pravni pomoči. Vsi poznamo težave, pač usklajevati moramo različne pravosodne sisteme in to ni enostavno. Vendar pa zadeva postaja veliko bolj eh, rutinska, vsaj z evropskimi kolegi. Pri drugih državah je zadeva zahtevnejša, ampak pred desetimi leti bi lahko rekli, da smo bili v času predzgodovine na področju medsebojne pravne pomoči, zdaj zadeve tečejo relativno enostavno. Poznamo vsi dvojno kaznivost, vse to je bilo zdaj urejeno. Švica se obrača po pravno pomoč. Mi razlikujemo davčno utajo in goljufijo, nudimo pomoč pri davčnih goljufijah. Če imate denar izven svoje države, v offshore podjetju ali kjerkoli drugje, potem to že velja kot neke vrste schema, ki nam omogoča izvajanje pravne pomoči. Eno zadnjih dejstvej so bili primeri, ko smo potrebovali dva tedna, da smo lahko te informacije posredovali Franci. Torej, zame kot praktika lahko rečem, da se srečujem z vprašanji pravne pomoči, bolj kot z nacionalnimi vprašanji. Hvala lepa, zdaj pa sem pripravljen odgovoriti na morebitno vprašanje. Najlepša hvala. Ja, deset minut ste imeli, eh, pomotoma sem pritisnil eh, tale gumbek, da je zmanjkalo časa. Imam pa vprašanje, neposredno govorili ste o tem, da niste dobili informacij od sosednje države. Me zanima, katere, če lahko poveste. Eh, imate dve veliki državi, sosedi pa eno manjšo. Hvala lepa. Ja. Torej, veliko mojih eh, tujih kolegov iz drugih držav mora seveda upoštevati lastno zakonodajo. So pa pripravljeni na sodelovanje in pomoč, ampak je to včasih težko. Gre torej samo za vprašanje časa. Poleg tega smo imeli veliko eh, problemov z denarjem, če tako rečem, kleptokratov. Kako naj povem, mi imamo pristojnost, ko gre za pranje denarja. Kaj to pomeni? Da gre za neodvisni prekršek oziroma zločin. Bom pa takoj zaključil, samo to še želim dodati. Torej, Temeljno kaznivo dejanje se izvede v tujini in v tem primeru določene države, države ki ne spoštujejo vladavine prava, ne želijo izmenjati pravne eh, vzajemne pomoči. Mi namreč ne moremo vzpostaviti te vzajemne pravne pomoči za državami, ki ne spoštujejo vladavine prava in potem eh, ne moremo sprejeti njihovih dokumentov. Naprimer, to je problem pri teh eh, mednarodnih primerih. Če boste to pisno odgovorili, potem bom neposredno vprašal, ali je to Nemčija, moja domovina. Ne, nimamo nobenih težav z našimi evropskimi kolegi. Veliko negativnega je bilo povedanega čez Združeno kraljestvo, ampak sam dobro sodelujem z njimi, kolegi tam so strokovnjaki, seveda pa imajo lastne težave z njihovimi sodišči. Ampak ne gre za to, da bi bil problem pri sodelovanju. Dobro, hvala za ta komentar. Hvala tudi za pisni uh, odgovor. Sedaj pa bi dal besedo Petru Lucu, ki je predsednik odvetniške zbornice in eh, združenja notarjev. Tam pa je pristojen eh, za vprašanje glede pranja denarja. Izvolite. Spoštovani predsednik, spoštovane dame in gospodje, takoj na začetku bi povedal, da gre za organizacijo, z samoregulacijo, torej ne gre za odvetniško zbornico ali združenje notarja, pa gre za samostojno organizacijo, v kateri pa sodelujeta tudi ti dve eh, organizacije oziroma zbornici. Nakratko bi opisal naš švicarski sistem, kar se tiče boja z oprpranje denarja. To nam bo pomagalo pri eh, vprašanjih panamskih dokumentov in eh, vprašanju vloge pravnikov pri pranju denarja. Na začetku sem navedel teme, ki jih bom danes obravnaval, ampak ker nimamo veliko časa, bi se takoj posvetil prvi temi. Koncept boja proti pranju denarja je v Švici razdeljen na dva dela. Najprej imamo splošno kazensko pravno raven ki je povezana z kazenskim zakonikom Švice. Tam imamo člen 305 bis, ki prepoveduje pranje denarja. To je povedno, po, povezano z zakonodajo na evropski ravni. Potem pa imamo tudi določbo 305 ter, ta velja za osebe, ki eh, v njihovi službi upravljajo za sredstvi drugih ali jih vzamejo v zameno za nekaj. Potem imamo pa še določbo 260 quinkis, tam govorimo o financiranju terorizma, to pa sicer ni v prvi vrsti pomembno danes. No, druga raven pa je uh, raven finančnih posrednikov. Tukaj imamo zakon, zakon zop, o boju proti eh, pranju denarja in proti financiranju terorizma. Potem imamo tukaj še določene izvedbene akte, ki vključujejo tudi eh, akte samoreguli, organizacije za samoregulacijo. Te določbe so bile na začetku relativno individualno oblikovane strani posameznih organizacij. V zadnjih 15 letih pa so se te določbe prilagodile vzoru FINME, to je nadzorni organ na švi, v Švici. Tako da sedaj te določbe samo v posameznih točkah odstopajo od splošnih pravil. Pri lastni organizaciji obstaja določena svoboda, kar se tiče kodeksa ravnanja glede tega, kaj lahko počnejo finančni posredniki, katere dokumente morajo pripraviti, kako identificirajo eh, pogodbenega partnerja, kdaj je trebno poročati in tako naprej. To so elementi, ki so enaki v vseh organizacijah za samo regulacijo. Gre torej bolj za koregulacijo kot za avtoregulacijo. Torej, če si ogledamo te stebre boja proti pranju denarja. Če razmislimo, kdo so osebe, ki so vključene v ta postopek, potem to vidite v razpredelnici. Člen 305 bista eh, govori o boju proti pranju denarja in tukaj so vključene vse osebe, vključno z pravniki in odvetniki. Seveda lahko vsak odvetnik eh, pere denar, lahko pomaga pri pranju denarja, lahko to uspodbuja in lahko je sostorilec. Prav zato za pravnike in notarje veljajo enake obveznosti kot za vse ostale državljane. Je pa potrebno razumeti, da pravnik, ki ima znanje, izkušnje in eh, izobrazbo, prej domnevamo, da bi ta oseba morala vedeti, da prihaja denar iz eh, nezakonitih virov in prav zaradi tega ga lahko sodimo pod strožjimi pogoji, ko v primerjavi z drugimi osebami, ki nimajo enakih izkušenj in izobrazbe. Potem imamo člen 305 ter, tukaj gre za finančne eh, storitve in v ta člen so vključene samo osebe, ki eh, dejansko opravljajo službo v tem področju, torej ki so finančni posredniki pravniki in odvetniki so tukaj vključeni samo takrat, ko izvajajo te storitve, ko so prijeli neka sredstva ali jih upravljajo. To je pomembna razlika, kateri se bom še vrnil. Kaj je pomembno pri našem konceptu? Želimo preprečiti to, da bi eh, tuji, tuja finančna sredstva oziroma nezakonita finančna sredstva vključili v eh, regularni finančni tok. Preprečiti želimo eh, vse te različne ukrepe. Kakšne ukrepe smo tukaj sprejeli? Treba je poznati svojega, eh, svojo stranko, poznati transakcijo in prejeti vse dokumente. Potrebno je izpostaviti, da smo zapisali, kakšne so kazni za sostorilce in za storilce pri pranju denarja in tudi um, odvetniki lahko dobijo to kazen. Naslednja točka. Kdo točno je finančni posrednik? To so lahko banke, eh, vodje skladov in tako naprej, nasplošno specifično in pa splošno vse osebe, ki izvajajo dejavnosti, ki so navedene tukaj gre za upravljanje premoženja, za različne eh, storitve na področju eh, denarnega prometa in pri trgovanju z vrednostnimi papirji. Nekdo, ki izvaja te dejavnosti, je finančni posrednik in je podvržen tem eh, zakonom. Kako je z nadzorom? Tu imamo nadzorni organ SRO, ki nadzoruje finančne posrednike in tudi preverja, kakšno je njihovo delo ter izdaja sankcije. Sankcija je lahko prepoved izvajanja dejavnosti na tem področju. Finma je nadzorni organ, ki pa preverja lastne finančne posrednike in SRO. Finma vsako leto enkrat preverja SRO in preverja, ali se ta drži pravil. Potem imamo tukaj poslovno skrivnost. Ta velja samo na področju torej in v primeru, ko pravniki izvajajo svojo klasično dejavnost, to je um, svetovanje pri civilnih ali kazanskih zadevah, zastopanje pred sodiščem, podpora pri eh, strukturiranju koncernov in podobno. Zvezdno sodišče in Finma sta eh, skupaj pripravila razmejitev tega, kaj so klasične dejavnosti odvetnikov in kaj eh, so dejavnosti, katerim, pri katerih odvetniki niso podvrženi molčečnosti. Tukaj na, tem, eh, na tej prosojnici vidite dejavnosti, ki so podvržene in ki niso podvržene eh, molčečnosti. Torej. Veliki ziv je bil razložiti našo zakonodajo v Švici v sedmih minutah, ampak upam, da sem vam podal dovolj eh, podlage. Najlepša hvala, gospod Luc. To je bil res zelo dober pregled, ki ste nam ga poslali tudi v pisni obliki. Prav zato bi besedo dal profesorju Žozeju Marinu, ki je profesor za teorijo in prakso pri mednarodnem davčnem pravu na Univerzi v Milano. Izvolite, gospod Marino. President. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovani člani odbora Panama, eh, hvala za povabilo in za to priložnost, da razpravljamo o tem pomembnem vprašanju. Švica je ena izmed najbolj civiliziranih držav. Državljani Evropske unije in tudi drugi to vedo. Mi imamo dolgo tradicijo socialne, politične in ekonomske stabilnosti, ki traja že več stoletij. Ustvarili smo torej ta vtis, da smo majhna, ampak um, zanesljiva država. Nabrali smo si toliko stabilnosti, da smo kredibilni za druge države, pri katerih včasih pride do notranje nestabilnosti. Na londonskem vrhu uh, so se dogovorili, da ne bo več sk bančne sk eh, tajnosti, zato da bi odgovorili na finančno krizo. In neprijavljeno premoženje zasebnih ljudi se je sedaj zvišalo na 2,5 trilijone, to je 18 odstotkov. Velik del tega pripada evropejcem. To je torej paradoksno in o tem je potrebno razmisliti. Švicarski finančni sektor predstavlja približno 11 odstotkov BDP-ja, bančniki pa imajo tudi velik politični vpliv, višji od njihove gospodarske vrednosti. Torej, brez grožen po sankcijah bodo verjetno uspeli ohraniti ta status quo, ki že velja do sedaj. Švica je eh, nekakšna varna oaza za davčne goljufije in utajo davkov iz drugih držav. In vprašanje, ki se zastavlja, je, ali je Švica zavedno prevzela to vlogo ali pa so bili samo podvrženi nekakšni logiki, kjer so sledili lastnim načelom, naprimer načelu teritorijalnosti, niso pa razmišljali o tem, kako bo to vplivalo na druge države. Nova dimenzija teritorijalnosti zaradi globalizacije pri, je privedla do spremembe razmišljanja pri zakonodajalcih v Švici. Razmislili so o tem, kaj je davčna oaza v današnjem svetu. Od 1. januarja 2017 je začela veljati zakonodaja glede avtomatične izmenjave bančnih podatkov in sedaj ne smemo več zavrniti mednarodnega sodelovanja na področju davkov ali na področju kazenskih zadev, glede na to, eh, da imamo skupno razumevanje pranja denarja, davčne goljofije, davčne utaje in podobnih zadev. Davčna oaza eh, pomeni za naše švicarske banke to, da morajo del svojih strank preusmeriti na offshore eh, račune, naprimer na Bahame, Sešele ali kaj drugega koncentrirajo se na tiste, ki imajo visoko premoženje, tako da jim omogočijo, da živijo v Švici in dobijo boljše davčne pogoje. Tudi to eh, je zanimivo, gre pa za pogoje, ki niso veliko boljši od nekaterih drugih držav v Evropski uniji. Gre za osebe, ki nimajo nobene povezave, materialne povezave z Švico, ali z drugimi evropskimi državami. To bi lahko neutraliziralo ta novi sistem izmenjave finančnih informacij, ki bo eh, veljal med letoma 2017 in 2018 po skupnem standardju poroča, poročanja preko OECD. Namreč to je možno le, če se oseba nahaja oziroma je rezident v drugi državi in ne tam, kjer eh, se nahaja premoženje dvojno rezidentstvo, eh, dvojno rezidenčnost pa bo otežila ta sistem. Naj podam primer davkoplačevalske mobilnosti. Če je neka oseba rezident Italije in istočasno rezident Švice in ima premoženje v Švici, potem švicarska banka ne bo predala teh finančnih informacij o osebi v Italiji skupno poročilo FATF glede eh, pranja denarja in financiranja terorizma, ki je bilo objavljeno decembra 2016, kot je že omenil gospod Ciljman. Torej, to poročilo je zapisalo, da je Švica naredila veliko korakov naprej od zadnje ocene. Izboljšali smo učinkovitost. Oziroma, na področju učinkovitosti pa obstaja še nekaj problemov. FATF pravi, da morajo švicarski nadzorniki izboljšati skladnost in eh, uskladiti nadzor glede eh, določenih inštitucij, tako da bo to poročanje in da bo nadzor obvezen za finančne posrednike, pravnike in tako naprej tako da bo to podvrženo tudi eh, odvetniški zbornici in notarski zbornici. Odpraviti morajo tudi omejitve glede obsega informacij, ki jih lahko izmenjuje lokalna enota za finančni nadzor. Dve diplomatski rešitvi potrebujemo za to, da se okrepi švicarske nadzornike. Pospešiti moramo podpis bilateralnega dogovora med Švico in Evropsko unijo, tako da se bo okrepilo sodelovanje eh, na področju boja proti tihotapljenju, eh, pranju denarja in drugih področjih. Namreč ne smemo dovoliti, da se bo Švica zlorabljala kot področje, kjer se omogoča nezakonito delovanje. Poleg tega moramo zagotoviti spoštovanje eh, direktive za zaščito finančnih interesov. 26. junija bo stopila v veljavo četrta direktiva o boju zoper pranje denarja. Tam imamo razširjeno definicijo in ta bi lahko uh, izboljšala spoštovanje uh, pravil strani teh inštitut, bančnih inštitucij in finančnih posrednikov pri boju zoper pranje denarja zasebnim bančnim inštitucijam in bankam moramo preprečiti to, da se finančna sredstva prenašajo v offshore področja ali pa v ZDA. Sedaj eh, ti eh, igrajo vlogo mosta med strankami in offshore bankami. ZDA naprimer ne Niso podpisali določene zakonodaje, podprli pa so resolucijo 41, predsednik Trump je bil prvi, ki je to podpisal in eh, to je preklicalo določeno zakonodajo, ki naprimer povzroča to, da naftna podjetja ne rabijo povedati, komu oni plačujejo, katerim tujim vladam plačujejo, da lahko delujejo v njihovih državah. Evropska unija mora zagotoviti dobro delovanje notranjega trga in mora pritisniti na Švico, da ne sodeluje z tretjimi državami, ki povzročajo veliko tveganje, kot je naprimer ZDA in tudi Združeno kraljestvo po Brexitu. Četrta direktiva o preprečevanju zlorabe finančnega sistema za namene eh, pranja denarja mora biti spoštovana evropski pristop, mora uskladiti odnos do vseh tretjih držav, tako da se bodo izmenjavale informacije glede korporativnih struktur, tako da se spodbudi priprave nacionalnih registrov. Podoben pristop potrebujemo tudi do držav, kot so Švica, Lihtenštajn, Monako, Andora in še nekateri. To je bilo zapisano že v prejšnjem predlogu prejšnje eh, te direktive. Pripravil sem predlog, kako bi to lahko spremenili na tak način, da bi upoštevali razprave v Evropskem parlamentu. Ne želim si predstavljati nepredstavljivega scenarija, namreč to, da bi se prepovedalo uh, trgovino z, uh, med Evropsko unijo in Švico, tako da bi to vplivalo na te offshore družbe. Uh, ali pa da bi se oduzelo licence zasebnim bančnim inštitucijam, ki eh, premeščajo denarna sredstva v eh, davčne oaze, podobno kot so naprimer to storili v Združenem kraljestvu, ko so odzeli licenco banki, ki se je potem tako in tako zaprla. Najlepša hvala. Hvala lepa, profesor Marino. Sedaj pa lahko začnemo z vprašanji. Jepe bo začel, potem pa Peter Ježek, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, in hvala za, to, za te predstavitve. Najprej bi rad povedal naslednje. Seveda je nesprejemljivo to, da Credit Suisse in CBS ne prideta v naše, naš odbor. To je provokacija za Evropski parlament in nespoštovanje do evropske demokracije in naših državljanov. Po mojem mnenju bi morali prepovedati te banke ter druga velika multinacionalna podjetja v tem primeru, če ne bodo odgovarjala našemu odboru in drugim odborom, potem tudi ne smejo priti lobirati v parlament, torej dostop do parlamenta bi morali prepovedati. Gospod Silman, mislim, da ste nam predstavili zelo zanimivo predstavitev in povedali ste, da obstaja velika vrzel, ki jo je naprimer izkoriščal eh, Mosak Fonseca v Švici. Imate dodatne informacije glede podobnih dejavnosti, kot jih je izvajal Mosak Fonseca v sodelovanju z švicarskimi uh, podjetji? Namreč Mosak Fonseca je v bistvu butično podjetje, obstaja še veliko večjih in podobnih podjetij. In zanima me, ali ste odkrili podobna podjetja, ki delujejo v Švici in delujejo z enako metodologijo, kot je to počel Mosak Fonseca. Pa še vprašanje gospodu Žombernard Smitu. Kot smo slišali tudi od gospoda Marina, je Švica več let eh, obstajala v bistvu davčna oaza z visoko stopno skrivnostnosti in eh, tajnosti. Zanima me, ali lahko zagotovite, da podjetja kot je Mossack Fonseca, od sedaj naprej ne delajo več v Švici? Ali imate kak način, kako zapreti ta podjetja oziroma jim preprečiti delovanje na nezakonit način, kot smo to videli v panamskih dokumentih z, v povezavi z Mossack Fonseca? Obstajajo tukaj kakšne trenutno potekajoče preiskave? Okay, Hvala lepa. Kdo bo začel? začel? Izvolite, gospod Cilman. Hvala lepa za ta vprašanja. vsa, torej videli smo eh, različna pravna podjetja v Panami, namreč eh, vprašali smo jih isto in dobili enak odgovor, ker smo videli, da se je poslovanje za Fonsak Fonseko, Mosak Fonseko prekinilo in preneslo na druge. In rekli so, da oni niso odgovorni za eh, poslovanje, ne, odgovorna so švicarska podjetja. Situacija je zelo podobna, ne vem, kako je na drugje, ampak na Panami smo videli ta način postopanja. Še nekaj bi dodal k temu, kar je povedal javni tožilec. Torej, rekli ste, da so, če se uporabljajo švicarski bančni računi, potem je tukaj nadzor. Ampak v primeru Paname je problem to, da niso uporabljali švicarskih bančnih računov. Ne, imeli so bančne račune v tujini in na tak način so se izognili vsemu nadzoru. Tudi Rusi so uporabljali podoben način postopanja. Ne gre vedno samo za denar. Naprimer, tudi v ruskem primeru smo videli veliko pogodb, ki vključujejo naprimer skrit vpliv na medije ali pa vpliv na industrijo oboroževanja, ki so vključene v to pogodbo. To potem gre preko švicarskih eh, pravnih združb in tako naprej. Torej ne gre za pranje denarja neposredno, gre pa za to, da se pridobiva vpliv na javna podjetja v Rusiji preko teh pogodb. Vse to predstavlja veliko tveganje za ugled Švice in to moramo spraviti pod nadzor. Hvala lepa, gospod Cilman, gospod Šmit, izvolite. Strinjam se z tem, kar je povedal gospod Cilman. Moja pristojnost je omejena z političnimi mejami naše države. Torej, ko govorim v vlogi toživca, lahko povem le naslednje. Če nek švicarski državljan, pravnik, odvetnik ali ne, počne nekaj zoper eh, švicarske zakone, lahko gre za pranje denarja za spodbujanje terorizma in tako naprej, potem imam pristojnost in jurisdikcijo zopr to osebo. Težko pa je najti dokaze za takšno nezakonito postopanje, če jih moramo pridobivati v tujini. Torej, če je bančni račun v Švici, če je zastopnik v Švici, potem lahko grem v njihov urad in pridobim dokumentacijo. To ni problem. Pridobimo elektronsko pošto, sporočila in tako naprej. To je rutinsko delo. Ampak vprašanje, ki se tukaj zastavlja, je naslednje. Ali imamo v Švici podobne ponudbe za offshore družbe in tako naprej? V Švici imamo, nimamo um, tega koncepta trustov, imamo pa uh, upravitelje v Švici, ki delujejo iz, naprimer, Ženeve. Torej, naprimer, to je nek skrbnik eh, za podjetje iz Nove Zelandije, ki posluje v Združenem kraljestvu ali kaj podobnega. In tukaj se potem zastavlja ta velik problem, kako zbrati informacije. Ne gre za to, kje se eh, nahaja to podjetje, gre se za to, da tam nimam pristojnosti. Vseeno mi je, ali gre za podjetje, fundacijo ali karkoli. To ni važno. Važna je lokacija, kjer se nahajajo dokazi, ki jih potrebujem. Če se to nahaja v Švici, v redu, če pa je to v tujini, pa postane težko. Sploh, če sodelovanje ni tako preprosto, kot naprimer za velikimi sosedskimi državami. Kolega Ježek, izvolite. Čeja. Hvala lepa, predsedujoči. Imam vprašanje za eh, švicarsko odvetniško zbornico. To je povezano predvsem z nadzorom strani odvetniške zbornice. Zanima me, kako pogosto izvajate nadzor na terenu in kako ta nadzor izgleda. Ali obstaja nekdo, ki nadzira ta, te lastne kontrole, to samoregulacijo. Govorili ste o sankcijah, eh, ki so bile izdane zaradi pranja denarja in, in utaje davkov in povedali ste, da takrat še niste imeli vseh informacij na voljo. In zanima me, ali sedaj že imate končno število sankcij, ki so bile izrečene v tej povezavi. Hvala lepa te, ta vprašanja lahko eh, odgovorim kot predsednik SRO, ne pa kot, eh, kot član odvetniške zbornice. Na eno do tri leta se izvaja nadzor nad eh, odvetniškimi eh, uradi. tveganost posameznega urada ocenjujemo na podlagi različnih dosjejev, ki jih imajo, na podlagi tega, kakšne so bili rezultati prejšnjega nadzora in eh, na podlagi tega, kakšen je gospodarski položaj. Če je bilo veliko napak v prejšnjih eh, nadzorih, če imajo tvegane dosjeje, če imajo veliko povezav z davčnimi oazami in z državami, kjer je veliko korupcije, potem imamo pogostejše kontrole te, eh, tega specifičnega odvetnika. Se pravi, enkrat letno. Če obstaja odvetnik, ki ima naprimer šest eh, dosjejev, kjer upravlja premoženje starejših eh, gospa, potem je dovolj nadzor samo vsaka tri leta, drugače pa, če je seveda bolj tvegano, preverjamo pogosteje. Moramo biti učinkoviti in sorazmerni. Pa še nekaj glede eh, samo nadzora. V zakonodaji v Švici piše, da morajo imeti eh, pravniki, ki opravljajo nadzor, določeno število izkušenj in ne smejo biti povezani z odvetniškim uradom, ki ga nadzirajo. Zagotovimo tudi to, da se odvetniški urad kontrolira največ dvakrat strani iste osebe, iz istega kontrolorja. Zakaj? Zato, ker ne želimo tega, da bi ena oseba dvakrat spregledala isto stvar, poleg tega pa bo naslednji kontrolor preveril, ali je prejšnji dobro opravil svoje delo. Kar se tiče sankcij, mislim, da ste me vprašali o sankcijah po panamskih dokumentih. Nimam eh, nobenih podatkov glede eh, kazensko-pravnih sankcij, vem pa, da se je začela preiskava na tem področju glede eh, te teme. Kar se tiče sankcij znotraj SRO, tukaj pa imam informacijo, ampak je žal ne morem razkriti zaradi poklicne skrivnosti lahko vam povem, kaj smo storili. Vse pravniške urade, pisarne, ki so bili navedeni za strani medijev, smo kontaktirali, preverili smo vse pravnike, ki tam delujejo in izvedli nadzor. V vseh pisarnah, ki so bile navedene v panamskih dokumentih, smo uh, opravili strožji nadzor in poglobljeno kontrolo ti pregledi še potekajo. Naš končni cilj je to, da so nas seveda mediji opozorili na te pisarne in prav zaradi tega želimo podrobno pregledati, ali je tam res vse v redu. Upam, da sem eh, odgovoril na vprašanje. Najlepša hvala. Zanima me, ali eh, morda veste, koliko primerov je bilo obravnavanih pred sodiščem ali pa tukaj ni podatkov, gospod Šmit. Ja, v Švici imamo problem z statistiko. Čisto po pravici povem. Kaj to pomeni? Zelo težko je ugotoviti, koliko primerov pride pred sodišče. Znotraj FATF eh, in OECD smo že večkrat odgovarjali na to vprašanje, ampak ne povem. V Švici je vedno več. Uh, načina, da, da se stranka pogodi, kot se to zgodi v ZDA, naprimer. Namreč imamo omejene vire in ne moremo vseh primerov privesti pred sodišče. Vem, da francozom to ni všeč, ampak naj podam primer. Na svoji mizi imam 50 primerov, gre za zapletene primere, ki eh, trajajo kar nekaj časa. Če vzamem za primer, da teh 50 primerov obdelam v enem letu, potem je to manj kot en teden moja pozornosti za vsak primer. Pogosto se torej pogodimo in ko se odločimo za to, poskušamo najti eh, ta sredstva. Povrniti želimo vsa izgubljena sredstva, namreč ne želimo vzbuditi vtis, da se zločini izplačajo, zato želimo povrniti vsa sredstva. To pa pomeni, da se eh, pogodimo glede kaznivega dejanja in zaplenimo denar. V statistikah prav zaradi tega včasih ni realne slike, ker eh, se pač eh, pogodimo na tak način. Hvala. Najlepša hvala. Potrdili ste torej to, kar smo že slišali od Luksemburga in tudi od drugih. Namreč, da učinkovitost nadzora je sorazmerna z tem, koliko je osebja na voljo in koliko je na voljo kontrolorjev, revizorjev in toživcev. Tako sedaj pa gospod Ludek Niedermayer iz ELS. Izvolite. Thank you very much and... Hvala lepa. Hvala vsem, da ste danes tu. Lepo ste razdeljeni. Dva se zdi, da sta prepričana, da je položaj zelo dober, druga dva pa, da ni. Naj Najprej par besed spregovorim o tem. Vprašanje glede preporočil skupine za finančno ukrepanje. Profesor Marino je omenil, da nasprotujejo položaju v Švici. Zato sprašujem gospoda Cilmana, ali meni, da bi s tem, da bi to obravnavali, resnično izboljšali situacijo, v kateri smo se znašli. Drugo vprašanje pa se nanaša na to, o čemer je govoril gospod Šmit. Zanimalo me je število primerov, zanima me torej približno ocena števila primerov. Na začetku ste nam reč rekli, da se zdi, da panamski dokumenti niso razkrili nič novega in da so bili vsi primeri kriminalne narave razkriti že prej. Zato me zanima, ali govorimo o na desetine, stotine primerov, kakšen je velikostni red To vključuje tudi vse tisto, kar je šlo na sodišče. In tu imamo še razpravo v parlamentu, namreč, ko govorimo o tej množici informacij, recimo panamski dokumenti, seveda veliko je tu stvari, ki so tudi legitimne in zakonite. Po vaši približni oceni, kolikšen odstotek je takih stvari, ki so povsem v redu, ki so zakonite? in kolikšen delež je tistih primerov, ki si zaslužijo nadaljno preiskavo. Zadnje vprašanje za vse vas, kdorkoli želi odgovoriti, morda profesor Marino. Tu se pogovarjamo o zelo premetenem vedenju nekaterih ljudi, kot ste dejali, gospod Šmit. Točno vedo, da je bančna tajnost in upravičeno lastništvo natančno preverjeno v Švici, zato ne uporabljajo švicarskih računov, uporabljajo pa morda švicarska podjetja oziroma navidezne direktorje iz drugih držav in uporabljajo banke drugih držav, kjer informacije o dejanskih lasnikih niso tako zelo eh, preverjene. Kako se tega lotiti? Ne moremo reči, to ni naša naloga, se ne uporabljajo naših bank, se ne uporabljajo naših odvetnikov, ampak v končni fazi imamo še vedno nekaj slabega. Ne samo, da države izgubljajo davke in morajo zato obdavčiti ostale davkoplačevalce, pa tudi izgublja se zaupanje. Kako se torej lotiti tega? Dobro, tri vprašanja. Kdo bo začel? Gospod Cilman. Kratko in jedrnato, prosim. Potem morda še gospod Marino. Ja, kar zadeva učinkovitost sprejemanja ukrepov skupine za finančno ukrepanje. Po mojem mnenju bi to bilo zelo učinkovito. Enostaven razlog za to je, da imamo zdaj pravzaprav možnost izbire za odvetniške firme ali hočejo prevzeti to odgovornost in podpisati kot direktori ali pa uporabijo oziroma imenujejo nekega drugega direktorja. In to omogoča izbiro. In kadarkoli je omogočena izbira, je določen odsotek tistih, ki to izkoristijo. Pogovarjal sem se z odvetniki in nekateri so rekli, ja, če je kak, kaka stranka sumljiva, potem pač im, imenujemo drugega direktorja. Če bi upoštevali priporočila skupine za finančno ukrepanje, FATF, potem bi na ta način odstranili to možnost izbire in nedvomno zmanjšali tudi število problematičnih primerov. In če odgovorim še na del zadnjega vprašanja, kaj se da narediti, podobno kot so povedali tudi kolegi, mi moramo povsod na svetu zahtevati, da se ve, kdo je upravičen lasnik. In če bo to veljalo, potem ne bo več nobene spodbude na področju zaupnosti in tajnosti, da bi uporabljali offshore podjetje. Gospod Šmit. Bojim se, da ne morem ponuditi nobene rešitve. Omenil sem poziv, ki je zdaj star že 20 let, um, ampak da bi omejili offshore podjetje, tega ne bo naredil nihče. Ampak v vsakem primeru, kar jih pomnim, je vedno neke vrste offshore, bizarno, prvotno podjetje, ki ni nujno locirano zgolj v Panami. Kleptokrati, kriminalci ne odpirajo računov pod svojim imenom. Oni ne bodo rekli, jaz sem ta in ta mafijec iz Milana in hočem odpriti račun. To se enostavno ne dogaja, zato imate vedno bizarne strukture, ki so tu vmes. Offshore podjetja niso edini problem. Nekdo je omenil tudi e-valute, bitcoins, to je vse pod radarjem. Potem tudi darknet, tudi tu ne zaznavamo, to je pod našim radarjem. Slišali smo tudi tehnike clearinga med strukturami, med državami. Vse to so stvari, ki so ki so izven našega dosega. In če bi obstajala kakšna dobra rešitev, da se izognemo kriminalu, potem jaz ne bi imel dela. Hvala lepa. Kdo še želi odgovoriti na ta splošna vprašanja? Ja, zelo nakratko. Če vsakdo lahko premika premoženje. Premoženje to so delnice, vrednostni papiri, gotovina, nepremičnine. Če vsakdo, ki to lahko naredi, izpolni dožnost, poznaj svojo stranko, eh, odkot prihaja denar, potem treba jo ohraniti sled. Če bi vse to naredili, potem ne potrebujemo več dodatnih ukrepov. Zato bi morali zatesniti te kontrole, jih zaostriti, nekdo je dejal v civiliziranih državah. To ni tako korisno, kot pa če bi ta pravila uporabljali na celotni svetovni ravni. Zato seveda moramo vse obravnavati enako, ne pa tiste, ki so že podvrženi nadzoru, še dodatno nadzorovati. Marino. Hvala lepa, gospod profesor Marino. Hvala. Tako gos, kot gospod Cilman bi tudi jaz ustrajal pri tem, da moramo izvajati pritisk, da se vzpostavi registr skrbniških družb skladov in podobnega, zato da bomo potem poznali tudi medsebojne povezave. To se že dogaja na evropski ravni, ampak to je treba še razširiti in to je treba zdaj dvigniti na višjo raven. Hvala lepa. Naslednji je Paul Tang za skupino SD. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo lepo je, da so naši gostje danes z nami. Sprašujem se, koliko truda Švica investira v preiskave. Nekoliko presenečen sem bil, ko sem videl, da enota za finančne preiskave porabi oziroma da ima bistveno manj zaposlenih kot druge države. To je vprašanje za gospoda Šmita. Pa tudi kar zadeva poročanje o dvomljivih primerjih, ta stopnja je bistveno nižja kot recimo v Združenem kraljestvu. Gospod Šmit V svojem dokumentu ste nekoliko agnostični, pravite, vedno je virov premalo, ampak kako se Švica lahko primerja z drugimi državami? To je moje vprašanje. Gospod Cilman, vi ste v svojem odgovoru omenili, da potrebujemo mednarodni pritisk, zato da bo Švica ukrepala. Rekli ste, da parlament ne bo ukrepal brez mednarodnega pritiska. Lahko to razdelate. Kaj naj potem naredi Evropski parlament, da bo izvajal pritisk na Švico? In zakaj je tako težko pripraviti parlament ali pa vlado do tega, da končno ukrepa? Izvolite. Poskusil bom biti kratek, kar zadeva sredstva. Edina stvar, ki vam jo lahko povem, je naslednja. Ko se pogovarjam z evropskimi kolegi, se oni pritožujejo, da imajo še manj sredstev kot mi, tako da ne vem, kako se lahko primerjamo z njimi. Lahko pa vam povem, da francoski, nemški, italijanski kolegi se vedno pritožujejo, da nimajo dovolj sredstev. Tako da je verjetno to nekaj, kar velja za vse nas smem poseči, če imate vi 20 ljudi, jih imajo v Združenem kraljestvu 150, v Kanadi pa 350. Aha, enota za finančno preiskovanje, bom bolj konkreten. Ni treba, da ste specifični, ampak to je samo neka indikacija. To je težko povedati. Težava z enoto za finančne preiskave je ta, da dobivamo veliko informacij od vseh teh enot. Naša enota nam daje informacije o drugih. Gre za zbiranje informacij. To pomeni, da teh informacij ne morem uporabiti. Lahko samo dobim neko idejo o preiskavah, ampak ne morem teh informacij uporabiti na sodišču. Torej, ni samo. Uh, Naša enota za preiskave je tista, ki mi posreduje informacije. Tudi drugi mi posredujejo informacije, ki jih pa jaz ne morem uporabiti. In mislim, da ne gre toliko za sredstva, gre za filozofijo, ki se skriva za vsem tem. Gre za izmenjavo informacij, ki jih ne moremo uporabiti na sodišču. To je ta siva cona in to je težava, ki jo imamo. Morda je tudi res, da nimajo dovolj zaposlenih, ne vem, ne vem, kako se lahko primerjamo z Združenim kraljestvom, pač večje je od Švice. Ja, Izvolite, gospod Cilman. Kar zadeva mednarodni pritisk. Gre bolj za historičen argument do leta 2008-2009. Švica ni posredovala nobenih informacij in bi to ostalo nedotaknjeno, če ne bi bilo pritiska od zunaj. Tudi druge spremembe v Švici so nastale, pomembne spremembe pravzaprav, so nastale primerjavi z desetimi leti, ampak vedno je nekje bil pritisk od zunaj. In ocenjuje se, da bo podobno tudi pri teh slamnatih podjetjih oziroma podjetjih lupinah tu je nastala vrzel, toliko se je to uporabljalo in v toliko zgodb je bila Švica upletena, da sem dobival vprašanje od kolegov, ki so obravnavali primere in so vedno naleteli na neko švicarsko povezavo. Ali je bila to odvetniška firma, vedno je bil nekdo iz Ženeve. Skratka, to bi bil manjši korak za to, da bi zaprli to vrzel, ampak zaenkrat niti govora ni o tem. Mislim, da je levica dajala nekatere predloge v parlamentu, vendar pa so jih bolj ali manj ignorirali. Tako da slika, ki jo vidimo tu, je znana. Kar nekaj je skepse na začetku, potem, ko pa pride nek eh, impuls od zunaj, se stvari spremenijo. Nisem hotel reči, da mora Evropski parlament ukrepati, to je bilo samo moje opažanje. Ja, tudi v Luksemburgu sem imel tak vtis. Dobro, naslednji na seznamu je profesor Bernd Luke. Hvala lepa, gospod predsednik. Moje prvo vprašanje je za gospoda Šmita. In sicer bi se navedal na to, kar je pravkar povedal Paul Tank, kar zadeva sredstva, ki jih imate na voljo. Zanima me, ali nam lahko poveste, koliko intenzivno oziroma kako delovno intenzivna je obravnava nekega poročila. Z drugimi besedami, sredstvi, ki jih imate, koliko primerov lahko letno obravnavate in koliko primerov sploh dobite. Vem, da je statistika zahtevna v Švici, kot ste dejali, kljub temu pa bi radi vedeli, koliko dobite prijav in koliko primerov lahko obdelate. In še v zvezi s tem, ko ugotovite, če ugotovite, da so ljudje v enotah za finančne preiskave preobremenjeni, kaj naredite? Ste se sami ukvarjali s tem, da bi zahtevali več sredstev? Je kak vpliv javnosti, da bi jim dodelili več sredstev? Tudi to bi me zanimalo. Drugo vprašanje pa imam za predstavnika oziroma gospoda Luca. In sicer me zanima poklicna skrivnost za klasično odvetniško dejavnost, še zlasti svetovanje v zasebnih zadevah. Če odvetniki recinoma namenoma ne povprašajo po številkah premoženja, ki naj bi se premikalo sem ter tja in če gre samo za to, da se reši pravniške zadeve in se na ta način naredijo tudi stvari, ki bi lahko bile sumljive. Kakšne so potem zahteve, ko gre za finančne posrednike? Ali lahko imam nekega knjigovodjo, ki opravi neke transakcije, potem ko pravnik oziroma odvetnik razreši pravniško plat. Ker potem seveda tak računovodja oziroma tak knjigovodja njega pa ne zavezuje tajnost. Gospod Luc, bi začeli vi? Torej, ko odvetnik posreduje nasvete v zasebnih zadevah, potem seveda je zavezan k močečnosti. Kadar pa gre za nasvete, ki služijo temu ali bi lahko služili temu, da se neko premoženje uplete v pranje denarja oziroma ali skuša nekomu pomagati pri tem, potem se mora zavedati, tega, da je v skladu s členom 305a dolžan poročati. Ne gre samo za tistega, ki pere denar, ampak tudi tistega, ki napeljuje ali pomaga pri pranju denarja. Če torej sem odvetnik in če svetujem stranki, kako lahko vzpostavi idealno strukturo za to, da bo lahko recimo prav denar, kako bo lahko deponiral denar recimo v Turčiji, zato da tega denarja ne bodo našli, potem po mojem mnenju je vsaj pomagal ali pa napeljeval k pranju denarja in takega odvetnika je treba kaznovati. Kdo izvede v končni fazi to transakcijo, je pravzaprav nerelevantno. Dobro, zdaj pa še vprašanje glede enot za finančne preiskave. Bom začel kar z SDR. Zadnji primer, ki smo ga poronavali. V Švici si vedno želimo raje kakovost kot pa količino. Tudi skupina za finančno ukrepanje zdaj to priznava, tudi oni si želijo več kakovosti in manj kakovosti um, količine. No, zadnji primer. Če vzamemo afriško državo bogato z nafto. Izvedelo se je, da opravljajo preiskavo o korupciji glede pomembnih ljudi. Nekateri so zapustili državo, drugi se skrivajo. V dveh tednih sem preko naše enote za finančne preiskave, ki rečemo o AORS, in dobili smo poročilo da ima ta dva posameznika in tri podjetja odprtih deset računov. Skoraj da pol dneva sem pisal tem bankam, da blokirajo oziroma zamrznejo sredstva na računu in prosil tudi za bančne izpiske. Bančni izpiski so pokazali, da je večina denarja drugot. Od takrat dalje sem vzpostavil postopek pravne pomoči Združenim kraljestvom, kjer je tudi del težav. Dobro sodelujem z njimi, srečali smo se in se dogovorili, da bomo raziskali primere. Ampak problem je, da je predhodno dejanje se zgodilo v afriški državi, o kateri govorimo. Ta država, je upravičeno ali neupravičeno označena zelo skorumpirano državo. Zato bo zelo težko karkoli doseči, kajti če jaz vprašam njihovo vlado, ali so skorumpirani, ali je njihov minister za nafto skorumpiran, sem skoraj da prepričan, kakšen bo odgovor. In tega odgovora ne moremo uporabiti na sodišču. Za enkrat nismo še dosegli veliko. Verjetno se bomo v končni fazi morali kar dogovoriti. Sicer pa je zelo pomembno tudi, kakšne pogodbe imajo enote za finančne preiskave. Če moram jaz recimo poslati informacije tojemu kolegu, moram iti preko pravne pomoči, ampak to zahteva čas. Uh, uh, skupina Ekman pa ni omejena s tem formalizmom. Ampak dejstvo je, da mi tega ne moremo uporabiti na sodišču. Taka pa je struktura te skupine in tukaj se pač ne da nič narediti. Sam sem se naučil, omenil bom Izrael, zato ker oni obravnavajo primer korupcije. Zanimalo jih je, ali imajo tile kak bančni račun v Švici. Preko enote za finančne preiskave smo izmenjali informacije, ampak če hočejo to informacijo uporabiti, morajo v Švico poslati uradno prošnjo za pravno pomoč. In potem se zadeva začne razvijati v problem, ki se bo končal na sodišču, ampak to zahteva čas. Jaz informacijo poznam, tudi oni jo poznajo, tudi enote za finančne preiskave jo poznajo, ampak ne moremo s tem na sodišče, tako pač je in tega ne moremo spremeniti. Dankiš. Dobro, hvala lepa. Mislim, da smo zdaj razumeli. Profesor Marino, še kratka pripomba, potem moramo pa že gledati na uro. Yes, Ja, poslušal sem gospoda Šmita. Potem, ko so časopisi objavili informacijo, so švicarske banke kontaktirale lokalne organizacije. Mislim, da se moramo vrniti na načelo poznaj svojo stranko. Kajti švicarske banke bi morale ugotoviti, ali gre za bančne račune politično izpostavljenih ljudi. In če gre za. Opravičujem se, pa ni bilo tako. Računi niso bili na ime nobene politično izpostavljene osebe. To so bili trgovci z nafto, ampak izgledalo je, da so oni plačali denar uradnikom. Ampak ti uradniki niso imeli bančnih računov v Švici. Okay. Torej, to niso bile politično izpostavljene osebe. Ja, posredno. Sopravičujem, mislim, da nobena banka v Švici ne bi sprejela tega, da bi kakšna politično izpostavljena oseba trgovala z nafto v težavnih državah, ki trgujejo z nafto. Nori bi bili, če bi to naredili. Mihajl Teurer za liberalce, potem pa še Miguel Urban, Molly Scott Cato in Ray Finch. To je to. Potem pa morda še Ana Gomeš. Hvala lepa. Slišali smo kar nekaj stvari in mislim, da se je iz tega izkristaliziralo, da obstaja ena težava. Samo če bi lahko tok denarja bil brez vseh vrzeli, potem bi lahko preprečili pranje denarja. Vedno znova pa se pojavlja situacija, ko vedno pride do neke luknje v informacijah. Nam lahko poveste, katere zakonodajne spremembe so možne za to, da bi lahko v celoti sledili denarnim tokovom in da bi izločili vsakršno možnost prekinitve tega toka. In še, ali sem vas prav razumel, tudi to vprašanje za gospoda Šmita, da ko gre za vprašanje anonimnosti oziroma ko gre za slamnata podjetja, ali je to problem? Mi sodimo tu v parlamentu med tiste, ki izvajamo pritisk za to, da ne bi bilo več takih podjetij, nabiralnikov. Torej, zagotoviti moramo, da bomo poznali identiteto dejanskega eh, lasnika in ali se vam zdi, da če bi preprečili te kaskadne strukture, da bi to bilo potem vsaj bolj pregonljivo, recimo. Če lahko nakratko odgovorite, bi vam bil hvaležen nisem tako zelo optimističen. Dejstvo je, da če vemo, kdo je kdo, potem je za nas gotovo enostavneje. Ampak kazniva dejanja so izvajali tudi ljudje, katerih identiteto poznamo. Seveda je veliko enostavneje, če imamo, če poznamo strukture, ki premikajo denar na okoli in če lahko zelo hitro izvemo, kdo je za tem, nam je laže. Seveda bo potem laže preganjati take ljudi in te strukture. Imate vas bi rad še kdo kaj pripomnil k temu? Druga vprašanja, gospod Tojrer, pa bomo obravnavali še kasneje. Gospod Cilman, nakratko. Ja, dodal bi, da če bi pravila skupine za finančno ukrepanje povsod izvajali, potem ne bi bilo takih težav. Po drugi strani pa najboljši način, da zagotovimo, da se ta tok informacij na nobeni točki ne prekine, je to, da se strogo izvaja zakonodaja. To pa se vedno ne dogaja. Is... Dobro, Miguel Urban v imenu Guje naslednji. Hvala lepa. Dve vprašanji za gospoda Luca. Mislim, da imajo odvetniška podjetja v primerjavi z bankami prednost, ker jih ne nadzoruje noben nadzorni organ. Imajo samo neko obliko samonadzora. V preteklosti smo ugotovili, da 90 odstotkov vseh podjetij Mosak von Seke, ki so jih upravljali iz Švice, torej 90 odstotkov so upravljali odvetniki, samo 10 odstotkov banke. Stranke Mosak Fonseke so torej imeli preferenco za pravnike oziroma odvetnike iz Švice, verjetno zato, ker ni nadzora. Vemo tudi, da skupina za boj proti recikliranju pravi, da morajo odvetniki izvajati skrbni nadzor in da se mora prepričati, da njihove stranke spoštujejo pravo. Ampak za razliko od drugih držav v Evropi, V Švici ta priporočila ne veljajo oziroma se ne izvajajo, tako kot smo slišali tudi v tem odboru. To nam tudi razloži, zakaj neka država, ki ima veliko pomembnih osebnosti, eh, veliko španskih državljanov, ki so tudi švicarski državljani in ki so že bili obsojeni za davčne utaje oziroma goljufije. Zato sprašujem, ali ni vaša dolžnost, da zahtevate skrbni pregled, tako imenovani due diligence. Na ta način bi lahko bistveno zmanjšali število takih primerov. Lepo prosim, če naslednjič govorite počasteje in nekoliko bolj potiho, potem bomo tudi laže sledili tolmačenju. Eh, Gospod Luc. Ja, ne vem, če sem pravilno razumel vse podrobnosti tega vprašanja pri tem hudem tempu, s katerim je bilo vprašanje postavljeno. Mislim, da je bila govora o nadzoru. Če so odvetniki in banke dejavni na istem področju, potem ne vidim, da bi imeli odvetniki kako prednost. Mislim, da tu ni nobene razlike. Nadzor je vsaj enako rigorozen kot pri bankah. Kar pa zadeva klasične odvetniške aktivnosti, tu pa ni nadzora, ki bi bil primerljiv z bančnim. Tu obstajajo pač odvetniške zbornice, ki preverjajo, eh, da odvetniki spoštujejo zakonodajo odvetniški službi, da se vedajo korektno. To velja za vse. To sicer ni nadzor, obstaja pa tudi možnost sankcij. In sicer naš eh, kazenski zakonnik, člen 305, govori o tem, da so vsi pred zakonom enaki. Potem ste govorili o tem, da je 90 odstotkov vseh strank Mosak Fonseke imelo podjetja, ki so jih upravljali odvetniki. Očitno gre za neko sivo cono. Nedvomno pa pri svetovanju in pri vzpostavljanju takih struktur so odvetniki nedvomno bili upleteni. Zdaj pa je govora o tem, ali so bili odvetniki iz Švice ali pa eh, ti navidezni imenovani direktorji v Panami bolj krivi. Ampak eh, vsekakor bo potrebno preveriti in če bilo preveren več, se to ne bi zgodilo, kar se je. Seveda, odvetniki so bili upleteni, tudi pošta je bila upletena. Tudi ponudniki internetnih storitev so bili upleteni, ker so posredovali svoje storitve. Skratka, bilo je kar. Ja. No, ampak gospod Luc, mislim, da je tu le razlika v kakovosti storitev. Tako enostavno je, pa ne boste odnesli. Razlika je, ali odvetnik nudi storitve ali pošta posreduje pismo. No, saj te, to sem se bolj hecal. Vsekakor, če je odvetnik nudil storitve, ki so preparjale do pranja denarja, potem ga zajema člen 305a. In za zaključek. Glede slavnih oseb, zakaj dajo prednost Švici, težko je odgovoriti na to vprašanje. Verjetno so razlogi različni. zakaj gredo bogate osebe v Švico, ali ima to kaj opraviti s pranjem denarja, ali so za to kakšni drugi razlogi, na to ne morem pametno odgovoriti. Ja, tega tudi ne bomo tu razčiščevali, gospod Luc. Ja, Pogledal sem na uro in vidim, da imamo samo še šest minut, pa še dve vprašanje. Gospod Šmit, izvolite. Ja, bom poskušal. Mislim, da je prišlo tukaj do nesporazuma. Namreč eh, odvetniki oziroma pravniki tukaj niso res eh, največji problem. Vzemite za primer pravnika iz Ženeve ali zastopnika, ki ima eh, potem, ki posreduje nekemu podjetju eh, v offshore področju. Torej, problem je tam, kjer je bančni račun, problem je banka, In eh, to se bo urejalo, če ima ta oseba, naprimer, oziroma podjetje, naprimer, eh, bančni račun v Združenem kraljestvu. Bodo tam to nadzorovali in tam jih lahko tudi preganjamo. Pa še nekaj glede Španije. Eden izmed naših eh, najstarejših primerov je bil primer Rodan. Predsedujoči, predsedujoči Lagardije Sevil takrat in takrat smo to preiskovali zelo dobro z kolegi v Španiji. Torej, v tem primeru ni bilo nobenih problemov z pravniki. Oni niso problem, problem so banke, ki držijo v sta denar. Najlepša hvala. Čisto kratko vprašanje. Ja, zakaj potem vsi gredo v Švico? To je vprašanje, ki se nam zastavlja. Dajte to dvostransko razširiti, razčistiti. Ne morem jaz tukaj eh, v neskončno no. sestanka vliči. Nimamo več eh, niti štiri minute, tako da čisto kratko vprašanje izvolite. Se upravičujem. Ja, žal mi je, da imate v Švici probleme z statistiko. To ni v skladu z našim prepričanjem glede točne in uradne Švice. Poleg tega ne razumem, zakaj ne veste, koliko primerov je, ste obravnavali, tudi če ste se pogodili in niso nikoli prišli pred eh, sodišče. Zanima me torej, ali je to možnost, da nam poveste, koliko primerov je bilo obravnavanih. Skrbi me tudi to, da nimate dovolj finančnih sredstev za to, da bi financirali eh, dober sistem preiskovanja in eh, finančnega nadzora. Mislim, da je eh, vaš BDP relativno visok in bi to lahko bolje financirali. Imam pa vprašanje za gospoda Luca in eh, se navezuje na to, kar je že vprašal kolega Ježek. Zanima me specifični odvor, odgovor glede tega, koliko primerov preiskav ste imeli po uh, tem, ko so bili objavljeni panamski dokumenti. Koliko krat preverjate takšne primere, kot ste jih omenili, da nek eh, pravnik pač upravlja sredstva starejše gospe? Koliko je takšnih eh, primerov z nizkim tveganjem? In kdo nadzira pravnike? Povedali ste, da ste organ za samoregulacijo. Ali gre za fragmentiran sistem, namreč eh, v Združenem kraljestvu imamo zelo fragmentiran sistem in to je zelo slabo. Ali lahko pravnik izgubi svojo licenco, če vidimo, da je kriv zaradi kaj takšnega? Obe vprašanji sta bili že odgovorjeni v času predstavitve. Na prvo vprašanje ni bilo odgovora, ker ni mogoče odgovoriti. Na drugo vprašanje pa eh, odgovor najdete v dokumentaciji. Žal mi je, če niste bili tukaj od začetka. Čisto na kratko, potem pa kolega Finč, izvolite. Ja bom kar od zadaj začel kolega lahko izgubi svojo licenco, če eh, izvaja pranje denarja ali pa če krši pravila in zakone. 90 odstotkov vseh eh, pravnikov v Švici je vključenih v našo podjetniško zbornico, 10 odstotkov pa je eh, kje druge in mislim, da je to fragmentacija, ki jo še lahko toleriramo. Več kot 50 odstotkov pravnikov, ki so del SRO, so klasificirani kot netvegani in imajo zato kontrolo in nadzor samo na dve ali tri leta. Ali veste, koliko je pravnikov? Ja, približno 10 tisoč in. Uh, 9500 jih je potem vključenih v odvetniško zbornico. Ja, obstajajo statistike glede poročil za sumljive dejavnosti in naslišali smo, koliko pravnikov imamo in slišali smo, da je 80 ali 90 odstotkov eh, vključenih. 1495 takšnih sumljivih prenosov je bilo opaženih strani eh, nadzornih organov, potem uradni samoregulacijski organ pa je našel samo 10 primerov, torej razlika je velika. To je za leto 2014. Ja, statistika je problematična, ampak številke obstajajo in mi smo to posredovali v ATF in to lahko najdete v poročilu. Ura je 18.30, kolega Finč pa ima še zadnjo besedo za EFDD. Izvolite, čisto na kratko, prosim potem pa zaključimo. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovani gosti, kot ste verjetno ugotovili iz prejšnjih komentarjev, je pristop Evropskega parlamenta do poslo, podjetništva, bančništva in tako naprej eden izmed glavnih krivcev za to, da je gospodarstvo v slabi situaciji in tudi razlog, zakaj smo se mi odločili, da bo zapustimo Evropsko unijo. Mi bomo kmalo mogoče v podobnem položaju kot Švica, kar se tiče financiranja in eh, podobnih vprašanj. V našem odboru smo večkrat razpravljali o tem, da bi morali začeti izvajati ali pa pripravljati podoben eh, zakonodajni akt glede pranja denarja, kot ga imajo v ZDA. In zanima me, je vaš, kakšno je vaše stališče glede tega, da bi to postala evropska zakonodaja veliko inštitucij že ne izvaja svojega poslovanja uh, zaradi tega zakona. Ali mislite, da bo pri vas boljše, če ne bi imeli evropskega FATC? Težko vprašanje, ki je že zajeto v našem poročilu. Kdo bo tukaj komentiral? Profesor Marino bi morda vi. Hvala lepa. To bi vsekakor pomagalo pri večji stopni transparentnosti. Ampak s problemom se moramo ozreti nazaj na ZDA. Če so bančni računi tam, potem ne gre za simetrično izmenjavo informacij. Donar v tem primeru gre iz Evrope, Švice v ZDA. In to je problem. Če se torej vrnem k vprašanju, kakšno pravno rešitev lahko najdemo glede tega ključnega vprašanja, je to, da sodelujemo z ZDA na makroobmočjih. Evropska unija in ZDA se morata povezati in potem bomo videli, da imajo ZDA veliko problemov z registrom upravičenih lastnikov. Namreč federalna zakonodaja. je takšna, da ne more prisiliti eh, dež, zvezdnih držav, da jim posredujejo te informacije. To je problematično. Hvala. Najlepša hvala vsem skupaj, se najlepše zahvaljujem. Hvala gostom. Na koncu je potem vedno več vprašanj, kot ste videli, in tudi bolj intenzivna so. Najlepša hvala tudi tolmačem. Še en zaključni stavek za Ano Gomeš, našo podpredsednico. Hvala lepa. Zanima me, ali lahko komentirate kakšen eh, nadzor imate pri vas, kar se tiče Freeporta v Ženevi? Namreč to je učinkovit sistem za pranje denarja in za eh, podpiranje nezakonitih postopanj. Najlepša hvala, odgovora ne bomo poslušali. O tem smo že govorili z Luksemburgom, to velja enako za Belgijo in tudi druge države tudi dobrine eh, se včasih transportirajo in potem eh, to poteka na zelo netransparenten način. Najlepša hvala vsem skupaj. Zaključujem današnjo sejo in upam, da bomo naslednji ponedeljek 13. potem z koordinatorji odločili, kako bomo postopali naprej. Hvala lepa.